nous reprenons. Dobro, pa začnimo ponovno z našim delom. Mi smo imeli prej tudi sestanek koordinatorjev, ki je sledil sestanku odbora. Nekaj odločitev smo sprejeli in eh, te odločitve boste, sprejeli, boste prejeli po elektronski pošti. Eh, odločali smo se glede različnih poročil, eh, o katerih sedaj pogajamo. Um, skušali smo spet zagotoviti poročevalce in pa so poročevalce, ki so bili že določeni um, prej in pa nadomestiti tiste, uh, ki niso bili ponovno izvoljeni. Pri tem smo skušali zagotoviti tudi ustrezno politično ravnovesje. Poleg tega smo sprejeli tudi odločitev, da bomo komisarja Barnjeja sprejeli tukaj v odboru zato da dobimo bolj natančno idejo o tem, kakšne bodo posledice um, Brexita brez dogovora. Ta se bo gotovo zgodil, kot kaže. In uh, delo našega odbora bo gotovo zelo pod vplivom Brexita, tako da potrebujemo tudi jasen pregled nad tem, kakšne bi lahko bile posledice. Eh, vse ostalo pa boste lahko prebrali v povzetku odločitev koordinatorjev, ki ga boste dobili po elektronski pošti. No, zdaj pa nadaljujemo s predstavitvijo študije. Predstavil jo bo vodja raziskovalne enote, ki se nam je pridružil. Najlepša hvala, da ste prišli. Naj vas spomnim eh, tudi na to, da da poleg političnih eh, svetovalcev v skupinah in pa poleg eh, sekretarjata obstaja še ena raziskovalna enota, ki podpira delo našega odbora. Ta upravna enota je odgovorna za to, da izvaja ali pa naroča študije in pa drug raziskovalni material za naš odbor. Eh, seveda v skladu z šestmesečnim načrtom dela našega odbora, ki ga mi sprejmemo. Imamo tudi dva eh, administratorja, ki spremljata delo našega odbora, odbora regi. Gospod Johannes Liceman, vodja te raziskovalne enote, se nam je pridružil. Eh, on bo prvi spregovoril, potem pa bomo eh, slišali še predstavitev študije, ki jo je naročil odbor v prejšnjem mandatu. Tema je zelo široka, je pa to tudi pedagoška tema ki nam bo razjasnila, predvsem pa novim članom našega odbora, bo razjasnila agendo kohezijske politike za ta eh, mandat. Ta študija bo razložila tudi, kakšen pomen in kakšno mesto zauzema kohezija eh, v trenutni eh, situaciji v Evropski uniji. 嗯。Mm. To študijo bo predstavil gospod Carlos Mendes, ki prihaja iz univerze v eh, Strathclydu v Združenem kraljestvu. Gospod Mendes bo besedo eh, dobil za 15 minut, eh, pa tudi gospod Liceman za 15 minut, potem pa bomo imeli še splošno razpravo. In upam, da bo čim več vprašanj strani naših članov in članic. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se vam za to, da sem imel priložnost, da sedaj pred predstavitvijo študije predstavim naš politični oddelek. Leta 2004 so bili ustvarjeni politični oddelki za to, da dopolnjujemo delo sekretarjata odbora na področju raziskav in določenih tem. Vsak odbor ima torej svoj politični oddelek, ki sodeluje z odborom. Ta politični oddelek ima usporedno strukturo kot eh, sekretarjat odbora. V eh, primeru našega oddelka pokrivamo odbore za odbore Tran, Regi, Kult in še enega. Kot sem že povedal, mi omogočamo raziskovalne storitve in izkušnje za parlamentarne organe, ne pa za posamezne poslance. To je razlika med našo službo in službo EPRS, torej raziskovalno službo eh, za poslance. Oni namreč odgovarjajo na specifične zahtevke posameznih poslancev. Mi pa izvajamo raziskave, ki so namenske za posamezni odbor. Te raziskave naj bi bile koristne pri sprejemanju političnih odločitev. Naj podam primer, pomagamo naprimer razjasniti tehnične in pravne zadeve povezane z oblikovanjem politik. Razmišljamo tudi o tem, kako se izvaja evropska zakonodaja in kako se prenaša v nacionalno zakonodajo. Zato imamo um, tudi dodeljen proračun in smo v neposrednem stiku z raziskovalnim svetom po vsej Evropski uniji. Znanja, ki jih podajamo, so oblikovana in usmerjena v ukrepe. Namreč želimo pripraviti politične priporočila, ki bodo res koristna pri vsakodnevnem delu odbora. Poleg tega želimo pripraviti tudi nasvete, ki bodo vključeni v strateške prioritete, kot si jih je zadal določen odbor. Politično gledano včasih obravnavamo občutljive teme in prav zato se osredotočamo tudi na transparentnost, objektivnost in neodvisnost. Te tri cilje želimo doseči s pomočjo eh, javnih razpisov. Torej, aktivno objavimo oglas za ta razpis, v katerem so navedeni jasni in strogi standardi za izbor izvajalcev študije. To opravi odbor, ki je sestavljen iz uradnikov zaposlenih v Evropskem parlamentu, ki delajo v skladu z um, vsemi potrebnimi postopki. Uporabljamo tudi postopek, kjer eh, se to vse pregleda in tudi urodje za preprečevanje plagiarizma. Pripravljamo različna, eh, različne dokumente, kratke, pre, kratke pregledne dokumente, dolge stran ali dve kratke, kratka poročila, dolga 3 do 10 strani, in poglobljene analize, ki so dolge do 36 strani, ter študije, ki so potem še daljše. Vse naše študije so zapisane v angleščini in objavljene samo v angleščini. Zakaj? Ker nimamo zmožnosti prevajanja. Prioriteto imajo pač eh, zakonodajni dokumenti, ti se prevajajo pred študijami. Če pa je neka študija še posebej zanimiva za določene eh, poslance, jo lahko prevedemo v določene jezike, ne pa čisto v vse uradne jezike, so pa na voljo povzetki študij v vseh jezikih. Poleg teh pisnih dokumentov, ki jih pripravljamo, organiziramo tudi delavnice, panele za strokovnjake in pripravljamo ustne, ustne predstavitve naših študij. Dokumente pripravimo večinoma v parlamentu z zaposlenimi v našem oddelku, ampak pri nas delata samo dva strokovnjaka za vsako področje, zato imamo omejene zmogljivosti. Veliko dokumentov torej pripravijo zunanji sodelavci, ki jih najamemo preko javnih razpisov ti javni razpisi zelo dobro delujejo. Mi smo namreč v, na tak način v stiku z strokovnjaki, ki se redno vsak dan ukvarjajo z neko dotično temo. Res pa je, da je naročilo takšne študije včasih dolgoročno. Vse se začne z sklepom koordinatorjev, da naj se pripravi študija, takrat mi dobimo mandat za to, da naročimo študijo v okviru javnega razpisa. Potem moramo raziskovalcem dati 2 do 6 mesecev časa, da opravijo raziskavo, na to poteka kakovost, eh, nadzor kakovosti in včasih prevod. To traja mesec do 2 meseca. Od sklepa koordinatorjev do predstavitve študije v odboru torej traja med 4,5 meseca do 12 mesecev. Vse naše študije so javno na voljo, na voljo so na spletu vsem državljanom, ki želijo dostopati do njih spletna stran odbora regij ima recimo naše analize. Poleg tega imamo tudi blog, kjer, doda, kjer so na voljo dodatni dokumenti, imamo tudi Twitter, na voljo pa so tudi natisnjeni dokumenti eh, teh poročil in študij, ki jih lahko najdete v zgradbi ASP, v knjižnici, lahko pa jih tudi pošljemo, če nam pošljete elektronsko pošto. Naj povem, kaj smo storili v preteklosti in kakšni so naši cili za prihodnost. V zadnjem mandatu parlamenta smo za odbor regij pripravili 36 zunanih študij glede različnih tem na področju teritorijalnega upravljanja, kohezijske politike, kohezijske politike in eh, pariških, eh, ciljev iz pariškega sporozuma in tako naprej. Organizirali smo tudi devet delavnic, naprimer glede sestavnih delov v prihodnosti kohezijske politike potem eh, makroregionalne strategije v Evropski uniji in tako naprej. Poleg tega smo opravili tudi štiri dodatne študije, ki bodo objavljene ob koncu leta 2019. Gospod Mendes bo predstavil eno izmed njih, gre za agendo za kohezijsko politiko v letih 2019-2024. To je horizontalna študija, Potem pa imamo še, še tri bolj specifične študije, naprimer aspekt spolov v kohezijski politiki, urbana agenda in vizibilnost, prepoznavnost ter komuniciranje. Tudi to je namreč pomembno vprašanje. Kaj pa delo v prihodnosti? Sedaj bomo začeli z razmislekom o tem, katere študije želimo naročiti v prvem polletju leta 2020. Ta postopek se bo zaključil oktobra ali novembra in takrat lahko začnemo z proračunskim načrtovanjem za te študije. Naš ključni cilj je to, da bi pripravili učinkovite študije, ki bodo imele dodano vrednost za ta odbor. Prav zato si želimo vaše povratne informacije strani političnih skupin glede tega, katere študije si želite, na kaj naj se osredotočimo v prve pol leta 2020. Sedaj pa bi zaključil, najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala. Ob tej priložnosti bi rad še podaril, da vaša enota odlično dela. Vaše študije so zelo koristne za naš odbor v celoti. Vse člane prosim, da preberete to poročilo in pa da se res pogledate te študije, tudi tiste iz preteklosti. To um, je res pravi izvor novih informacij. Ko pripravljamo predloge za oktober, upam, da bomo poštevali vse ustrezne informacije, tako da ne bomo uporabljali zastarelih informacij. Želimo nove pristope, nove poti. Hvala lepa, sedaj pa gospod Mandes. Uh, vi boste predstavili študijo glede ključnih vidikov kohezijske politike v prihodnem zakonodajnem obdobju. Prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanci. Predstavil bi to predstavitev glede agende kohezijske politike, ki sem jo, torej to študijo sem pripravil skupaj z kolegi gospod Irene McMaster in uh, Johanom Bachtlerjem. Sodelovali smo z uh, različnimi univerzami v Glasgowu in Delftu na nizozemskem. Predstavil bi šest ključnih vprašanj in priporočil, ki izhajajo iz te študije. Sedem ključnih pristojnosti odbora regij obstaja v skladu z poslovnikom Evropskega parlamenta. In mi smo to pregledali v naši študiji, tega sedaj ne bi navajal. Navezal bi se bolj na naša priporočila, ki so povezana specifično s stališčem Evropskega parlamenta. ena izmed prvih tem je strateški okvir, oziroma še posebej to, da nimamo jasnega strateškega načrtovanja. Tukaj nimamo nekaj takšnega kot je Evropa 2020 in skupni strateški okvir, da bi te cilje prevedli v ukrepe. To je zelo problematično, zato ker prihaja do občutka, da je vse skupaj bolj sektorsko, in da sofinanciranje ni upoštevalo dejanske situacije na terenu. Bolje bi bilo imeti večjo koherentnost in večjo poenotenje različnih akterjev, ki so vključeni v projekte. Strateški okvir namreč omogoča to, da se povežejo različni nameni in različni cilji na različnih ravneh in na tak način ustvarimo boljše pogoje ter uh, manj odpora. Strateška agenda za 2019 do 2024 ne odpravi tega problema. Gre za širok dokument, ki pa ne upošteva te prostorske dimenzije. Ključno priporočilo je torej to, da naj parlament uspodbuja bolj strateški pristop, bolj teritorijalni pristop pri vseh evropskih politikah. Kohezijska politika je nekaj, kar je potrebno povsod upoštevati, še sploh na strateški ravni, ne samo na operativni in tehnični ravni, ko gre za ocene učinka in tako naprej, kljub temu, da so tudi te pomembne. Potem pa koherentnost skladov, namreč eh, tukaj smo videli, da novi predlogi ogrožajo to koherentnost. Mnogi deležniki so kritični do manjše koherentnosti med skladom za podeželski razvoj in ESS. Evropski socialni sklad je sedaj bolj nacionalno orientiran. To sicer ni nič novega, ampak sedaj se ločuje sklad za eh, podeželski razvoj od uredbe za splošne določbe. Spodbuja se tudi prenos sredstev iz eh, kohezijskih instrumentov v instrumente, ki se jih neposredno upravlja. Na tak način se šibi ta pristop kohezijske politike, ki temelji na posameznih prostorskih aspektih. Obstaja, se, obstaja občutek, da bo manj spodbud za to, da bi se sodelovalo čez sektorje, da bo več upravnega bremena, da bo manj integriranega eh, teritorijalnega razvoja in da se bo razmišljalo bolj v okviru silosov. Evropski parlament je že pripravil nekaj priporočil glede tega, kako ponovno integrirati sklad za podeželjski razvoj v uredbo o splošnih določbah in tudi kako lahko ta podpre druge sklade. Smiselno je torej, da s temi zahtevami nadaljujete v nadaljnih pogajanjih v trialogu, poleg tega pa je potrebno tudi dobro pregledati delovanje skladov v celotnem nadaljnem mandatu parlamenta. Potem pa partnerstva. Vprašanje je, ali je neko partnerstvo učinkovito, ali je vključujoče in učinkuje na eh, dejansko sprejemanje odločitev. In ali je partnerstvo tudi takšno, da omogoča hitro sprejemanje odločitev in ne obremeni partnerjev. Svet si želi bolj fleksibilno opredelitev tega načela partnerstva pravi, da je potrebno vključiti relevantne partnerje in da morajo ti delati v skladu z um, pravilnikom. Parlament pa pravi, da potrebujemo bolj učinkovito celostno partnerstvo, ki ga je potrebno bolje opredeliti. Smiselno bi bilo, da se torej redno pregleduje napredek pri izvajanju um, kodeksa ravnanja, ko gre za ta partnerstva in kako se izvaja načelo partnerstva. Več o tem bom povedal kasneje. Četrta ključna tema tukaj je ekonomsko upravljanje. Tukaj smo videli vse več vpliva evropskega semestra in eh, specifičnih priporočil za države na kohezijsko politiko. To se je dogajalo že v prejšnjem obdobju in tudi v prihodnosti se bo vse več je pogojevanja, makrogospodarskega pogojevanja in posledic na kohezijsko politiko. Naše priporočilo je, da se uporabi agenda, ki omogoča teritorializirano gospodarsko upravljanje. V prihodnosti bi bilo smiselno, da naprimer leta 2024 izberemo bolj teritorijalen pristop tukaj. Da so prioritete bolj nacionalne, res pa je, da so te pogosto podobne med različnimi državami, ampak vsekakor tukaj nimamo teritorijalne dimenzije pri teh prioritetah. Pri strukturnih reformah, ki se jih oblikuje, moramo povdariti nacionalne in regionalne aspekte kohezije. Evropska unija in eh, torej evropske in nacionalne gospodarske politike morajo upoštevati kohezijo. To je zapisano že v pogodbi v členu 175. Istočasno morajo prispevati k temu, da se dosegajo kohezijski cilji. To je dobro zapisano v pogodbi in to je potrebno spoštovati. V zadnjem času smo videli, da obstaja različno, veliko različnih vplivov in da se pogosto poskuša doseči poenostavitev pravil kohezijske politike v zadnjih 30 letih, smo imeli tukaj kar nekaj plasti pravil, ki želijo izboljšati učinkovitost in eh, prepoznavnost rezultatov. Ampak vse to je precej stroškovno intenzivno in tudi ni vplivalo na ugled kohezijske politike. Deležniki so bili zelo kritični glede dodatnih obveznosti, ki so jim bile naložene, predvsem strani upravnih eh, organov in oblasti. V naslednjem obdobju bi bilo torej dobro, da se izvede dejanska poenostavitev. Predlaganih je bilo veliko dobrih ukrepov za poenostavitev, poleg tega pa obstajajo že obstoječe spremembe v tej politiki, ki bi lahko pomagale. Še vedno bi bilo pa smiselno, da se doda večja mera poenostavitev za upravičence in tudi za upra organe upravljanja, ki še vedno opažajo velike težave pri izvajanju. Zadnja tema pa je vključenost državljanov. Kohezijska politika, komunikacije in prepoznavnost so ključnega pomena. V današnjem kontekstu je to zelo pomembno, namreč eh, vse več je eh, nastrojenosti zopr Evropsko unijo. Digi regijo, odbor regij in eh, drugi so že večkrat povdarjali, kako pomembna je prepoznavnost tukaj. Izboljšati moramo prepoznavnost ciljev kohezijske politike, sedaj imamo novi cilj, cilj 5, ki želi približati te rezultate našim državljanom upam, da bomo kmalo lahko pripravili tudi rezultate teh, eh, te študije, ki, pripravi, ki jo pripravljamo o tem, kako poročajo mediji o kohezijski politiki v različnih državah članicah. Potrebujemo večjo prioriteto in bolj kreativni način razmišljanja, ko gre za kohezijsko politiko in prepoznavnost. Evropski parlament se tukaj res zauzema za pristop, ki bo blizu državljanom potrebujemo več stika z njimi in kako lahko to dosežemo preko demokratičnih inovacij, preko participatornega proračuna. To pa seveda pomeni, da izvedemo določene posvete v okroglih mizah in tako naprej. Državljani pa morajo imeti tudi vpliv, eh, vtis, da vplivajo na sprejemanje odločitev. To lahko dosežemo preko različnih pilotnih projektov. Na tak način se lahko ponovno povežemo za državljani Evropske unije lahko postane bliže državljanom in na tak način lahko spremenimo tudi načelo partnerstva. To je bilo v 80-ih in 90-ih letih zelo inovativno načelo, sedaj pa potrebujemo nov način uporabljanja. Um, Nov način komuniciranja in upravljanja, ki se bo bolje povezal z državljani. Najlepša hvala. Hvala lepa za odlično upravljeno študijo. Ima kdo kakšno vprašanje, kakšna pripomba morda? Bom pogledal, kdo se je prijavil k besedi. Gospod Pernikan, prosim. Najlepša hvala. Gospod predsednik, spregovoril bi v svojem maternem jeziku, v finščini, tako da bom počakal nekaj trenutkov, da si vsi nadajnete slušalke. Kitoksia, mielenkiintoista. Najlepša hvala. Hvala za to zelo zanimivo predstavitev študije. Sam imam vprašanje, ki je povezano z zadnjim predlogom, ki ste ga tukaj omenjali. Pravite, da potrebujemo poenostavitve in to, da se odpravijo dodatna upravna bremena. Torej, sprašujem se, ali je vloga Evropske unije tukaj samo strateška. Namreč Evropska unija je tukaj oblikovala ta postopek. Postopek se začne na evropski ravni, potem pa pride na raven držav članic. Tam morajo regije oziroma eh, dežele, kakorkoli pa že, to izvajati o tem poročajo države članice, država članica pa se mora o tem uskladiti z Evropsko unijo. Torej, veliko ravni, veliko komplikacij in zaradi tega so tudi stroške visoke. Kje pa so koristi? Seveda imamo tukaj instrumente za podporo posameznim državam članicam, ampak včasih pride do tega, da je ta podpora samo 20 evrov na leto. In tukaj imamo veliko birokratskih korakov, ki so potrebni za relativno majhna izplačila. To je nepotrebno. Različni ministri se morajo sestati, lokalne uprave, regionalne uprave. Gre za zelo birokratiziran postopek, ki je veliko preveč zapleten. Tukaj obstaja veliko primerov za to birokratizacijo postopka. Upam, da ste to vnesli tudi v vaše poročilo. Mislim, da bi morali odpraviti to birokracijo in to je tudi vloga našega parlamenta, da to oblikujemo drugače. Cool. Thank, thank Gospod Sokol, hvala lepa. Gospod predsednik, hvala za to zanimivo analizo našemu gostu. Imam pa nekaj vprašanj. Prvič, zanima me, ali ste opravili analizo o učinkih. Eh, razširjanja pri eh, teh ukrepih. Pogosto namreč slišimo, da gre pač za neke infrastrukturne projekte, po drugi strani pa, da je del, torej del financiranja za te projekte iz javnih sredstev in zato je pomembno, kako to vpliva na splošno gospodarstvo v državi, na zasebni sektor in tako naprej. Toliko k prvemu vprašanju. Drugo vprašanje pa je povezano s trajnostjo. Eno izmed vprašanj, ki smo jih omenjali v preteklosti, je to, da imamo veliko zapletenih sistemov v Evropski uniji, ampak eh, torej, ti zapleteni sistemi pogosto niso trajnostni dolgoročno, ne delujejo dolgoročno. Ne vemo, kako jih naj lokalne oblasti prevzamejo in uporabijo. Tretje vprašanje pa je povezano z poenostavitvami in birokracijo. Zanima me, ali imate kakšen nasvet glede tega, koliko teh birokratskih ovir ustvarja Evropska unija, koliko teh birokratskih korakov in ovir pa dodatno ustvarjajo še države članice. To bi bilo zanimivo vedeti. Zagotoviti moramo, da ni korupcije na lokalni ravni in tako naprej. Torej, zanima me, ali imate kakšne številke tukaj glede teh dodatnih ovir, ki jih ustvarjajo države članice ali pa regionalne oblasti iz različnih nacionalnih razlogov. No, pa še zadnje vprašanje. Mislim, da ste v predstavitvi omenjali tudi sinergije. In zanimive se mi zdijo sinergije med skladi kohezijske politike in velikimi programi Evropske unije, kot, je, kot so naprimer obzorje 2020. Tudi tukaj imamo veliko potencijala, ampak prihaja tudi do določenih težav. Pri programih eh, obzorja in programih eh, za eh, znanost in tako naprej so postopki in pravila veliko bolj preprosti. Pravila za državno pomoč so drugačna in tako naprej. In zanima me, ali ste opravili analizo glede tega, kako bi lahko spostavili tukaj sinergije, kako bi lahko bolje uskladili postopke pri obeh skladih notre collègue. Voilà, collègue uh, Albright. Je, je vais parler anglais. Uh, Hvala, bom govoril angliško. Uh, Hvala lepa. Kakovost študije je seveda odlična, kot to pričakujemo od uh, Univerze v Delftu in Stratlightu. Vsi vemo, kako uh, strokovno podkovani so strokovnjaki iz teh uh, univerz, zato vam ne bom zastavil strokovnega vprašanja, ampak politično. Te študije niste pripravili za komisijo in ne za svet, ampak za Evropski parlament, čeprav vem. Zato mora biti tudi koristna nam, Evropskemu parlamentu in odboru regij. Zanima me torej, kaj naj Evropski parlament, kaj naj odbor regij stori v naslednjih letih. Velik del predstavitve je bil napisan zelo univerzalno, takšen je bil vsaj moj vtis. To predstavitev bi lahko podali tudi na začetku, preden smo predstavili stališče komisije. Ampak situacija se je sedaj spremenila. Sedaj je že zelo jasno, kakšna bo komi naslednja komisija. In zato je za odbor regij pomembno, da razumemo, kako naj se mi odzovemo na to. Kakšno naj bo stališče odbora regij do pristopa Evropske komisije? Ko gre za postopek soodločanja s svetom. En del analize se meni zdi zelo jasen, predvsem tisti del, ki se navezuje na ločevanje sklada za razvoj podeželja na eni strani, ta je ločen, žal. In potem imamo tukaj priporočilo, da bi se to ponovno integriralo v uredbo za splošne določbe. Predlog komisije si želi, da bi imeli manj povezav med uh, skladom za razvoj podeželja in ISS. In mi smo sedaj v času pogajanj glede končnega besedila uredbe. Prav zato sprašujem strokovnjake iz obeh univerz, če lahko povedo več o tem, zakaj tukaj manjka kar nekaj elementov v tej predstavitvi. Zanima eh, me, Torej, komi Evropska komisija spreminja kazalnike, spreminja filozofijo kohezijske politike, predlaga, da se spremeni kohezijski sklad. Evropska komisija spreminja kriterije glede tranzicijskih regij, spreminja svojo politiko. Predlog, ki je pred nami danes, je drugačen, kot je bil v prejšnjem obdobju in zanima me, kakšno je vaše stališče glede tega novega predloga, glede tega, da se kohezijska politika v naslednjih letih spreminja. To je moje vprašanje. Seveda se strinjam s tem problemom, da morajo biti skladi koherentni, ampak zanima me, kaj priporočate odboru regi, kako naj se mi odzovemo na novi predlog, ki je pred nami. Naj se strinjamo z njim ali ne. Hvala. Merci beaucoup. Rosa. Hvala lepa. Roza D'Amato. Grazie, presidente. Um, volevo, um, su... Hvala, predsednik nekaj bi rada predlagala glede prve točke. Namreč, da ni pravega strateškega okvira za kohezijsko politiko. To smo slišali. No, morda bi lahko poskrbili za to, da bodo programska obdobja enako dolga kot zakonodajna, kajti sedaj smo v bistvu neusklajeni. hvala lepa za pomoč, torej strokovnjakom, ampak zdi pa se, da imamo dve raz, um, različni zakonodajni obdobje in pa različne odbore, zato to potem tudi vpliva na kohezijsko politiko. Bilo bi dobro, da je zakonodajno obdobje v skladu s programskim obdobjem. Uh, potem pa še gospodarsko upravljanje. Kaj točno ste mislili s pristopom, ki bo bolj usmerjen na kraj? kajti imamo zelo specifično stališče glede strukturnih skladov in skrbi nas to, da bi te strukturne sklade um, razkosali po EU na drugačen način. Torej, place-based economic governance, gospodarsko upravljanje, ki je vezano na kraj. Kaj mislite točno s tem? Potem pa še ponastavitev. Evropski parlament, kot veste, želi stvari ponastaviti. Zato me zanima naslednje. Ali se strinjate? s tem, da lokalne uprave uh, eh, nima so dosti ljudi, ki bi delali na teh projektih. Pogosto sploh ni za dosti ljudi, da bi se vključili vse te projekte in pa da bi se naprimer odzivali na razpise za projekte v ustreznem časovnem okviru. Potem pa še udeležba državljanov ter pa boljši doseg. Uh, eh, sveda, S tem se strijamo, ampak um, nikakor ne želimo propagande. Več informacij že, ampak informacije treba posredovati glede rokov, glede razpisov in podobno. Potem pa še neposredna sredstva in pa delovni program. Morda bi bilo lahko smiselno, da bi zagotovili, da bo ta pristop veljal tudi za strukturne sklade. Hvala. Hvala, Vito. Io voglio esprimere un giudizio Hvala. Tudi sam bi rad eh, delil svoje mnenje z vami. Sem zelo pozitiven do teh študij in pa do analize, ker je to zelo pomembna tema. Mislim, da bi bilo za nas zelo koristno eh, to uporabljati kot referenčno točko za naprej. Tudi glede tega, kaj bo naš odbor počel v prihodnosti na tem področju. Se strinjam temi, s temi šestimi točkami iz poročila in podpiram to, da študija izpostavlja, eh, da ni pravega enotnega pristopa. In to potem pomeni, da ni enotnega izvajanja po državah. Bilo bi koristno, če bi imeli usmeritve za kohezijsko politiko, tako da bi lahko sklenili partnerske dogovore. Sedaj smo ravno na začetku te razprave. Eh, bo to gotovo vse zelo pomembno. Potrebujemo doslednost pri skladih in sredstvih, sploh ko gre za Evropski regionalni sklad in pa sklad za kmetijstvo in razvoj podeželja. Um, tukaj bo zelo pomembno to, da se osredotočimo na ta partnerstva. Pa še nekaj bi rad podaril. Uh, eh, imam pripombo, seveda, treba je ukrepiti partnerstva. Uh, nedvomno, ampak vendarle moramo tudi pogledati morebitna tveganja, ki lahko nastanejo, če bi naprimer povišali birokracijo, ne pa je zmanjšali. In mi si seveda želimo zmanjšanje birokracije in upravnega bremena. Prav tako bi bilo koristno, da bi se osredotočili na gospodarsko upravljanje in pogledali to nekoliko bolj podrobno, kajti na voljo so različni pristopi v različnih državah članicah. Sploh to velja v zvezi s tem, da moramo doseči neko um, ustrezno poprečje, nek medium, sredino za te projekte. In tudi poleg tega, ja, si želimo, da bo vse bolj vezano na kraj, na prostor. Pa še nekaj, kar je pomembno za konec. Seveda se strinjam s tem, da se moramo osredotočite na to, da bo vse skupaj bolj učinkovito in smotrno. Želimo, da so državljani bolj vključeni. Ampak moramo pa vedeti tudi to, da potrebujemo vendarle tudi ponostavitev in pa uspešnost ter učinkovitost, tako da bodo države članice dejansko izvale svoje obveznosti. Najbolje, da bi ponostavili obstoječe sisteme, potem bomo tudi bolj smotrni in učinkoviti včasih um, se stvari precej bolj zakomplicirajo, kot pa smo mislili na začetku, zato potem na koncu ni vse skupaj ravno učinkovito. Vse to moramo poštevati pri tej razpravi v prihodnosti, tudi ko bomo pogledali dejanska sredstva, ki so dodoljena za posamične ukrepe. In gotovo bomo gotovili, da obstajajo velike razlike med dobrimi praksami in pa potem bolj kompliciranimi sistemi, ki pa so dejansko v praksi uh, potem uveljavi. Hvala, uh, da ima to. Hvala lepa, gospod, gospod predsednik. Nekaj pripomb z naše strani. Kot prvo, gospodarsko upravljanje. Če si pogledamo pogojenost, mislim, da je to zelo, zelo pomembna točka. Tukaj imam več vprašanj. Kot prvo, videli smo, da ima to velike danosežne posledice, nekatere zelo politične posledice. Eh, te odločitve spremajo države članice. Izplačila sredstev in pa izvajanje programov ter pa pogoji ter pa izvajanje strukturnih reform. Pri vsem tem vemo, kaj to pomeni. Ponavadi to pomeni, da se izpeljo reforme na trgu dela, za pokojninski sistem in podobno. Te reforme se ponovadi nanašajo na zelo specifične vidike politik. Prav tako se pogosto zgodi, da nacionalne države ne želijo sprejeti teh reform in to včasih upravičeno, kajti zazema se za te reforme, Evropska komisija jih eh, promovira, ampak te reforme včasih niso najbolj primerne za posamečne države, tudi vlade se tega pogosto ne želijo. Pogosto se je tudi skazalo, da se niso izpolnila pričakovanja pri praktičnem uresničevanju. Potem pa še nekaj glede pogojevanja. Nekatere države so Um, v težavah in evropska politika pri tej pomoči je takšna, da včasih lahko postala pod vprašaj celoten sistem, sploh ko se govori o um, večji demokratični udeležbi državljanov. Če bomo državljanom prepustili, da povedo svoje mnenje o tej konkretni temi, mislim, da bi večina državljanov bila pravzaprav proti temu, uh, ali pa veliko državljanov, kajti evropska sredstva se utemeljajo na tem, da država članice prispeva v evropski proračun, veliki so te prispevki, um, Italija naprimer je um, ehm, ehm, nito plačnik in potem v bistvu EU samo plačuje sredstva nazaj državam članicam, v bistvu, pa čeprav samo deloma država uplača v sistemu proračun in potem se ji da ta denar nazaj. In če bi neka država gotovila, da so sredstva pogojena in če je to pogojevanje politično, potem mislim, da se predvsej um, lahko zgodi, da bi državljani menili, da je to nepravično in nepošteno. Kaj to pomeni? Dejanski izkoristek, izkoristek teh sredstev za ozemlje, za regijo in pa prednosti za evropsko strukturo so lahko pod vprašajem. Zato se mi zdi, da bi bilo lahko pametno, da o tem še enkrat razmislimo, namreč v sistemu pokojevanja. Morda bi lahko drugače opredelili strukturne sklade, tako da bi se bolj osredotočili na eh, bolj aktivno deležbo držav članic. Hvala. Merci beaucoup pour une dernière. Hvala. Eh, ko smo skrel še zadnja. Najlepša hvala, gospod predsednik. No, malce imam mešane občutke glede te predstavitve, ki smo jo pravkar videli. Že vprašanja kolegov so jasno pokazala, da, to, da ta predstavitev vključuje predloge, kaj naj storimo, kljub temu, da še nismo dobili končnega predloga Evropske komisije in naših eh, sprememb tega predloga. Sedaj imamo predloge, predloge sprememb glede vseh skladov in parlament se je tukaj odločil, da želi specifičen način postopanja. Ponavlja se vprašanje pogojevanja. Mi v parlamentu smo se jasno odločili, da ne želimo makrogospodarskega pogojevanja. In sedaj se moramo pripraviti na to, kako bodo države članice podprle naš predlog. Morda bodo podprle eh, to glede makroekonomskih pogojevanja, to eh, določene države članice ne želijo, določene države članice pa menijo, da, da je makroekonomsko pogojevanje v bistvu dobro. Tako da ne vem, ali nam bo to uspelo. Zanima pa nas, s kakšnimi strategijami bi lahko prepričali države članice, še posebej pri vprašanju teritorijalne kohezije. In pa pri vprašanju, koliko denarja bomo namenili programom Evropske unije, ki so centralno organizirani, torej strukturni programi in tako naprej. Mislim, da smo že izgubili bitko glede eh, kmetijskega proračuna, namreč še v parlamentu nismo imeli dovolj velike večine. Kmetijski odbor žal ni bil v celoti prepričan glede tega, da bi morali poenotiti financiranje na področju kmetijstva. Mislim, da bi že pred kakšne pol leta morali opraviti to razpravo. Še posebej za nove kolegice in kolege bi bilo veliko bolje, če bi sedaj dobili informacije o tem, kakšno je trenutno stanje pri pogajanjih in kakšno je stališče Evropskega parlamenta. Današnja predstavitev pa je to omenjala samo obrobno. Zaradi tega imam malce mešane občutke glede te predstavitve. No. <clears throat> Je pensais clôturer la liste des intervenants. No, mislil sem, da bom zaključil. Ampak še gospod eh, Bogovič, prosim, želi beseda. Hvala, hvala lepa. Eh, <clears throat> hvala tudi za to študijo, ki mislim, da je za vse koristna, da je dober, dober pogled na kohezijsko politiko. Eh, se pa strinjam s tistimi, ki so tudi malce zapolemizirali o tem, kaj lahko naš odbor naredi, zdaj v usodnem času sprejemanja novega finančnega odbora s pomočjo, eh, finančne perspektive s pomočjo te, te študije. Vsi se strinjamo, da je v kohezijski politiki velik problem ta da so birokratske ovire, na drugi strani problem administrativna usposobljenost, ki je zelo različna od regije do regije, od države do države. <clears throat> Na drugi strani se mi pa, tudi ko gledam to študijo, eh, kažem problem, ki mislim, da Eh, ga zanemarjamo, se pravi, da sledimo ključni cilj, eh, zaradi česar je kohezijska politika sploh bila ustanovljena, se pravi, zmanjševanje razlik med regijami, državami. Eh, sam več čas že upozarjam na to velik problem internih migracij, migracij iz podeželja v mesta, migracije iz manj razvitih regij v bolj razvite regije države ali če gledamo Evropo iz celotne Evrope proti severozahodnem delu Evrope. In tu mislim, da imamo zdaj tudi s to novo kohezijsko politiko, ki jo pripravljamo, en kup stvari nerešenih. Zame je tudi ta centralizacija skladov in pa vedno več denarja v centralnih skladih, ki niso alocirani na kohezijske države, nekaj, s čimer bomo samo te trende, te, te, te trende pospešili, ne pa zaustavili. Umenja se tu sicer v eh, poglavju 4 skozi 4 tudi ta inicijativa za pametne vasi, katero sam tudi zelo podpiram in vodim aktivnosti, ampak e, to je na strani 25, potem pa imamo celo poglavje 4 skozi 5 o urbani dimenziji kohezijske politike, kar pomeni, da Evropska unija skozi kohezijske sklade zelo veliko vlaga v <clears throat> urbano agendo, bistveno, bistveno premalo po mojem prepričanju pa v to ruralno agendo, če jo damo pod morelo pametnih vasi. Tako da Jaz mislim, da bi morali biti zelo pozorni zdaj tudi v naslednjih mesecih, ko bomo zaključovali trialogo ta po, po, po, pogajanja, koliko sredstva bo pravzaprav ostalo za to, da dosežemo skozi kohezijsko politiko ključne, ključne rešitve na tem, da se nam ne bo podeželje prazno in da ne bojo kar neka območja v vzhodnji Evropi postala tista, ki bodo zgolj eh, področje, iz katerih eh, <clears throat> se želi iz, izvabiti eh, usposobljeno delovno silo proti severozahodnji Evropi. Mislim, da to je en velik problem, na katerega smo premalo pozorni in tudi veliko krat se potem, ko ljudje ugotavljajo, kaj so efekti kohezijske politike, se sprašujejo, če je, ne vem, stop v EU ključni, eh, ključni razlog za to, da kar naenkrat ogromno ljudi se seli in ostajajo ta območja prazna. Mislim, da bi morali temu področju posvetiti več pozornosti. Merci beaucoup. Hvala. No, to je zelo bogata razprava. Veliko različnih vprašanj smo slišali. Seveda moramo razmisliti o prihodnosti kohezijske politike, pa tudi o predlogih komisije. V nasprotju s kolegom Olbretom, sam mislim, da um, je treba sprejeti različna stališča uh, glede Evropske komisije um, čim bolj naprej. No, naš odbor regi, ko gre za vprašanja, ki ste jih postavili, je sprejel stališča in Eh, odbor regij je izglasoval eh, mnenje, ki je bilo potem eh, potrjeno na plenarnem zasedanju, to pa je mandat za pogajanja. In to bo naša usmeritev za pogajanja v prihodnosti. Omenili ste vprašanje partnerstva, to je tudi spostavil naš odbor, to je ena izmed ključnih točk v pogajanjih o prihodnosti. Glede tega, kaj bo podpirala torej eh, naša stran parlamenta, naš odbor. Potem pa še um, um, ločitev med EFSIM in pa skladno z razvoja podeželja. Mi tega ločevanja ne želimo. Naš odbor um, se strinja s številimi vašimi ugotovitvami iz uh, študije sedaj ta reforma kohezijske politike poteka v zelo težkem, kočljivem času. V svoji študiji ste izpostavili te probleme kohezijske politike in pravite, da se to politiko um, preveč kritizira, včasih nepošteno. Probleme v doslednosti ali pa nedoslednosti med skladi. In še nekaj, nekatere evropske politike včasih ne upoštevajo člena 175 pogodbe in to je problem. Kohezijska politika ima določene konkretne cile in vse siceršne horizontalne politike morajo upoštevati te cile kohezije, kajti če ne, pač ne moremo doseči naših ciljev. Pa še eno vprašanje imam za vas in potem eh, bom prosil za odgovore. Govorili ste o tem, da je treba čim bolj vključiti tudi državljane, tako da uh, bo več demokracije, uh, tudi na bolj nov, osveživoč način. Ali imate morda kakšne konkretne zamisli v tej smeri? No, sicer pa mislim, da iz te študije izhajajo številne težave, številne vprašanja in to smo izpostavili že v preteklosti. Um, Marsikaj je tudi vezano na um, volitve in pa na nov zakonodajni mandat in pa časovnico, ampak gledajte, mislim, da naš odbor se ukvarja z glavnimi vprašanjami. Vprašanje. In kot ste dejali, um, vse to je tudi potem uh, navdih za prihodnost. Prosim za odgovore. Okay. Thank you uh, to the chair and to the committee members. I think. Um... Hvala, gospod predsednik, hvala, um, poslanci, poslanke. Uh, Eh, ta študija nadeljena na različne pripombe glede prihodnosti kohezijske politike in to je bil naš namen, torej čim bolj živahna razprava. Želeli smo podati dober pregled vprašanj, pregledali smo literaturo in zbrali različna stališča od različnih akterjev in pa njihove poglede na politiko. Potem smo to zgostili na 40 straneh, um, sploh za nove poslance v odboru, tako da imate neko referenčno točko, na katero se lahko oprete. Uh, Potem pa glavna vprašanja, Jan Obrecht, na primer, in pa tudi predsednik, gledajte, odbor um, regije mora biti uh, trden in odločen, morate se držati glavnih načel. Uh, vsega, kar ste se um, vedno držali, tudi v zgodovini, naprimer partnerstvo ali pa spodbujanje urbanega razvoja ali pa proračun za kohezijsko politiko, uh, več integracije in podobno. Skratka, da se izboljša, povečuje dodana vrednost te politike. Tukaj se vračam na to, kar um, je povedala Francesca D'Amato. To je vloga Evropske komisije in pa institucij nasplošno, namreč da dodamo dodano vrednost k domačim nacionalnim politikam. Potem kot prvo ponestavitev ter pa strateški pristop, s tem se strinjamo. Potem potrebujemo sinergije, seveda Potem še nekaj glede sinergije med kohezijsko politiko in pa drugimi politikami. Tukaj bi predvsem rekel, da eh, imamo veliko dobrih dokumentov za strateško načrtovanje, izpostavlja se neka vizija za naprej, ampak potem pa je problem pri izvajanju integracije v praksi med različnimi finančnimi mehanizmi in pa političnim področji. Pripravili smo študijo za ta odbor že pred nekaj leti, lahko to pogledate. Potem nismo šli v podrobnosti glede uh, multiplikativnega učinka na gospodarstvo, trajnost uh, projektov, upravni stroški, ampak vse to je na voljo na spletni strani komisije že za prejšnja programska obdobja. Veliko je teh študij, ki kvantificirajo te ukrepe. Potem seveda, ja, um, tudi uh, gold plating, torej dodatni predpisi na nacionalni ravni so včasih problem. Uh, Pa ne gre samo za to, včasih nacionalni organi tudi želijo pojasnila glede nejasnih smernic ali pa členov iz uredb. In to potem pomeni, da komisija to dodatno razlaga in tolmači in potem to pomeni dodatne težave pri izvajanju in pa dodatna pojasnila. In to je potem cel učinek snežne kepe, ter pa vedno več eh, birokracije, vedno več eh, upravnika premena in pa stroškov. Potem smo slišali še neto plačniki. Če se pogovorite z nekaj državljani, ne vidijo dodane vrednosti, radi bi bolj nacionalen pristop. No, v neki študiji z preteklosti smo eh, imeli 250 državljanov v posebnostih regijah in uh, mi smo gotovili obratno. Veliko državljanov želi vlogo pri tem, da se pripravi ustrezna politika in pa financiranje politike. Pravzaprav so se dobro zavedali tega, kaj naprimer politika financira kakšne projekte in želijo takšen um, decentraliziran pristop z večjo vlogo. To se potem odraža v načelu partnerstva, ampak državljani pa očitno um, tega ne uvidijo v zadostni meri. Potem še uh, gospa Krel. Ja, priporočila se lahko tolmačijo morda kot prepozna, ampak gledajte, nikoli ni prepozno. Uh, oblikovane politike in pa demokracija um, se ne ustavijo, pač delamo korake naprej z novimi argumenti. Vse to je pomembno za izvajanje in pa reformo prihodnosti. Potem, kar je še pomembno, treba je vedeti zgodovino teh politik in to smo poskušali storiti. Izpostaviti um, razpravo na zgodovinski osnovi in pa povdariti to, um, kaj pravi parlament v svojih poročilih. Potem pa še gospodarsko upravljanje. Nekaj pripomb smo slišali glede tega, kaj sploh pomeni to, da je gospodarsko upravljanje bolj teritorijalno usmerjeno. Potem pa še priporočila po posamečnih državah. Eh, ta niso prikrojena za lokalne potrebe. To ni tako zasnovano. Lahko bi rekli, da je to morda um, smisel programiranja, namreč da ravno tukaj uh, se bo zgodila ta razprava. No, je pa treba reči, da moramo priznati še višjo strateško raven na bolj horizontalni ravni. Kajti, ko gre za izvajanje, ni vedno jasno, da bo teritorijalni pristop eh, upoštevan. Nekatere države ali pa regije so kritične do strukturnih reform in mislijo, da te reforme ne bodo potem preoblikovane v dejansko razpravo o razlikah med regijami in pa kako to razrešiti in zmanjšati razlike. Potem pa še udeležba državljanov, na no, tukaj nismo šli v podrobnosti glede konkretnih zgledov, ampak večina držav po Evropi ima določene primere demokratičnih inovacij. Eh, to je velik program. EU tudi ehm, izvaja različne tipe dialoga z državljani. To je nov pristop in to se zgodi. Eh, Naprimer, eh, sam živim na Škotskem in imamo sklad za takšno sodelovanje z državljani veliko je tega. Kohezijska politika pa tega ne počne, pa bi morali to početi pri kohezijski politiki. Morali bi se zgledovati po drugih. Kaj ti, kako boš sicer pritegnil državljane k izvajanju, če pa že niso um, vključeni pri zasnovanju politike? Mislim, da sem odgovoril na glavne, ključne točke, ampak če um, kdo želi še bolj specifičen odgovor, prosim, povete.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 stališču parlamenta iz preteklosti eh, in pa to, kar bomo tudi potem ali pa smo zasledovali v trilogih. Hvala lepa za sedaj. Sedaj pa gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. To je pomembna točka, kajti eh, potekala bo izmenjava mnen z generalnim direktorem za regionalno politiko in pa urbano politiko Evropske komisije. Gospod Mark Lemetr bo z nami. Naš odbor um, se redno sestaja uh, na takšen način, imamo izmenjavo stališč z komisarjem ali pa z generalnim direktorjem. To je zelo pomemben del naših razprav, tako lahko proučimo, kako poteka to delo. Uh, gospod Lametr je uradnik, ni politik kot tak, je funkcionar in um, tudi določena vprašanja um, zastavimo predsednici komisije ali pa komisarju, ki je pristojen za to. In to je eno. Ampak gospod Lemetre pa je sedaj tukaj um, in bo govoril o izvajanju politike pri skladih in pa pri sredstvih in pa v zvezi s tem, kako se to organizira na ravni Evropske unije, torej kako poteka regionalna politika. Torej, najprej prosim za uvodne pripombe, potem pa bomo šli na razpravo. Res, eh, hvala lepa, da ste prišli in vas lepo pozdravljam v našem odboru. Hvala. Euh, Gospod predsednik, eh, najlepša hvala za vaše besede, zelo prijazne besede. Zelo zadovoljen sem, da sem ponovno tukaj, da ste me povabili v odbor regij. Spominjam se naše zadnje izmenjave mnenj, eh, kjer je bila udeležba veliko manjša eh, kot danes, samo kakih deset odstotkov vas je bilo takrat, eh, danes pa vas vidim ogromno, upam, da bo vaša udeležba tudi v prihodnje taka, kajti na ta način so naše izmenjave zelo kakovostne. Naj najprej čestitam vsem članom in članicam Evropskega parlamenta, da ste bili izvoljeni ali ponovno izvoljeni. Ja. hvala, da ste se odločili za odbor regij in upam, da boste uživali v delu tega odbora. Zato, ker bo ta odbor se v naslednjih 12 mesecih moral ukvarjati s številnimi pomembnimi strateškimi vprašanji. In to je predvsem pomembno za Evropsko unijo v naslednjem desetletju. Naj čestitam tudi vam, gospod predsednik, kot tudi vsem podpredsednikom, da ste bili izvoljeni na te funkcije. Pa še nekaj bi rad povedal oziroma pozdravil bi komisarko Krecu, s katero sem zelo dobro sodeloval v zadnjih treh letih. To sodelovanje pri koheziji mi je bilo v veliko čast in zadovoljstvo. Vesel sem, da imamo zdaj že zgodaj priložnost soočiti svoje mnenja. Mislim namreč, eh, da so vprašanja povezana s kohezijo precej nujna. Zagotoviti moramo institucionalen prehod in Eh, si posebej prizadevati za to, da eh, bodo odločitve sprejete pravočasno, da ne bo prišlo do institucionalnih zamud, zato ker je to zelo pomembno za prihodnost evropskega proračuna in še posebej za prihodnost evropske kohezijske politike. Mi smo vam seveda vedno na voljo. Vemo tudi, da je v tem parlamentu precej novih članov in članic, ki so vsega, verjetno se številni tudi na novo soočate s kohezijskimi vprašanji in eh, z veseljem bomo organizirali kakšno informativno uvodno srečanje v kohezijsko politiko. Govorili bi o njeni zgodovini, pomenu in pa o naših predlogih za prihodnost. Danes bom tudi spregovoril o teh vprašanjih, ampak mogoče ne tako podrobno, kot bi si želeli. Dotaknil se bom treh eh, ključnih področji. Najprej nove informacije o tem, kaj se je pri konkretnem izvajanju zgodilo od eh, marca naprej. Tukaj gre za programsko obdobje 2014 do 2020. Povedal bom, kakšna je trenutna situacija. Potem druga tema uh, bo naslednja, kakšni bodo praktični koraki za pripravo na prihodne obdobje. Nekaj takih ukrepov smo že sprejeli. Tretje vprašanje, s katerim se bomo ukvarjali, pa je v tem, da bom z vami podelil nekaj ključnih elementov naše skupne vizije za prihodno kohezijsko politiko. Pripravil sem tudi predstavitev v PowerPointu, eh, ki je skoraj ne vidim, ampak vi jo pa lahko vidite. No, najprej bi nas vse skupaj spomnil, da je vse skupaj spomnil, na pomen kohezijske politike v današnjem času. Mm, kohezijska politika predstavlja približno eno tretjino evropskega proračuna, ima pa tri eh, vektorje. To je Evropski sklad za razvoj eh, podeželja, ta je največji, nekaj čez 200 eh, milijard, potem kohezijski sklad, um, 76 milijard in pa Evropski socialni sklad, ki znaša 97 milijard. Uh, za socialni sklad je odgovoren odbor za, za poslovanje. Znotraj Evropske komisije pa moji kolegi iz DG za zaposlovanje. v tem obdobju uživamo eno zelo pomembno novost. Namreč uvedli smo eh, konkretne indikatorje oziroma kazalnike rezultatov. Eh, tukaj imamo tudi pozitivne stranske učinke, kajti že eh, vemo, kaj želimo doseči ob koncu obdobja. Pred vami je nekaj nekaj izmed teh mnogih eh, kvantitativnih ciljev, za katere se trudimo. Rad bi vas upozoril na dejstvo, da so ti kazalniki za naše državljane ključnega pomena že v vsakdanjem življenju. Torej gre za eh, izboljšane zdravstvene storitve, za bolj dostopna delovna mesta. Poglejte, Naprimer, pri izboljšanih eh, zdravstvenih storitvah eh, bo od tega imelo korist 55 milijonov državljanov. Potem želimo poskrbeti za izboljšano varstvo otrok, eh, za infrastrukturo na področju vrtcev in šol, potem izboljšano porabo energije, to pomeni tudi manj energetske revščine. Potem na seznamu je tudi širokopasovni internet, ki je tudi ključnega pomena za kakovostno življenje evropskih državljanov. Mislim, da gre tukaj za res relevantne cilje, ki smo si jih zastavili. Kje pa smo danes pri doseganju teh eh, visokoletečih ciljev? Mislim, da si ne smemo zatiskati oči pred realnostjo realnost pa ni zadovoljiva. Tukaj lahko vidite dve krivulji. Pri eni gre za napredek pri izvajanju kohezijske politike v obdobju 2007 do 2013. Moramo se spomniti tudi na to, da je bilo to obdobje resne krize. Druga krivulja pa kaže na to, kako od 2014 naprej do zdaj, torej v tem obdobju do 2020, kako so se stvari razvijale. Zgornja krivulja mm, prikazuje obdobje od 2007 do 2013, spodnja pa trenutno obdobje. In kot vidite, da eh, se, kot vidite, se ti dve krivulji razhajata vedno bolj narazen gresta. No, kar se tiče konkretnega izvajanja politike, naj povem to, da smo ob koncu šestletnega finančnega okvirja. Pa nismo izvedli še niti ene četrtine sredstev, ki so na voljo. 380 milijard imamo na voljo. To je bilo prikazano na prejšnji preglednici mislim, da se vsi strinjate z oceno, da gre tukaj za zelo slabo in počasno izvajanje. Rezultati niso dobri. Čim hitreje moramo te rezultate izboljšati. No, če nekaj predvidimo za leto 2020 in si zamislimo, da bo to dobro leto, pa lahko ugotovimo, da um, bo še vedno manj kot polovica kohezijskih sredstev uporabljenih. In to ni trajnostna, to ni vzdržna situacija. To vam moram odkrito povedati. Kakšni pa so razlogi za to? Eh, finančna pravila so zelo toga. Imamo tudi eh, pravila, ki so bila v preteklosti malo eh, razrahljana, torej N plus 3 eh, pravilo je začelo veljati, torej države članice imajo zdaj eh, tri leta več časa, da porabijo dodeljena sredstva. Eh, rezultati pa so očitni. Kaj to pomeni? Ali je upravna zmogljivost v Evropi postala tako slaba v primerjavi s prejšnjimi obdobji? Ne verjamem, kohezijska politika tudi v primerjavi s preteklostjo ni postala toliko bolj zapletena preprosta realnost je eh, v tem, da so pravila takšna, da omogočajo vsem po Evropski uniji, da si vzamejo preveč časa. In mislim, da tukaj ne gre za vprašanje kakovosti, gre za to, da so pravila preprosto nejasna in pa preveč eh, ohlapna. Res upam, da bomo stvari bistveno pospešili, zato ker prihaja tudi do gospodarskega upočasnjevanja. In eh, kaj to pomeni? To pomeni, da je več eh, javnih naložb. Sredstva torej obstajajo, imamo moč za naložbe. Ampak vseeno se vse skupaj izvaja zelo počasi. Pa še. Eh, en del zgodbe obstaja in sicer eh, je s tem povezana izbira projektov. Pri izbiri projektov smo približno na isti ravni kot v prejšnjem obdobju. Mislim pa, da zaradi tega ne smemo oči odvrniti od resnih tematik, eh, resnih problemov kohezijske politike. Izbira projektov še ne pomeni ničesar, ko gre za izboljša, izboljšave v življenju ljudi. Tukaj gre samo za odločitve na papirju. Ti dve eh, dimenziji, po eni strani konkretni izdatki, konkretna poraba denarja in pa izbira projektov na drugi strani, to je prikazano na preglednici tukaj. Na tem grafu lahko vidite, kje se nahajajo posamezne države članice. Na osi X gre za konkretno porabo denarja. Bolj, ko ste na desni, eh, bolj več politik ste izvedli. Na osi Y pa imamo eh, izbiro projektov tista črta na sredini eh, kaže povprečje v Evropski uniji. Eh, no, če odmislite vnaprejšnja plačila, je stopna eh, konkretne porabe približno 25 odstotkov oziroma še nekaj manj. Države na desni precej dobro izvajajo projekte in porabljajo sredstva na levi, na levi strani pa so države s počasnim izvajanjem. Eh, bolj, ko ste na dnu, slabša izbira projektov eh, in eh, stopna se viša torej po osi Y. Imamo tudi javno dostopno orodje, Eh, ki prikazuje to preglednico in kaže tudi eh, vsa druga urodja eh, in vse druge podatke, ki jih zberemo v državah članicah. Podatke redno posodabljamo. Mm, prosim, pogledajte si to spletno stran, to orodje. Ko boste potrebovali podatke, jih lahko tam poiščete, lahko pogledate podatke za svojo državo izvora. Vse to boste lahko našli v tej <clears throat> bazi podatkov. Now, I was talking about uh, performance. No, govoril sem tudi o rezultatih in pa o tem, da smo se bolj osredotočili na doseganje rezultatov v tem trenutnem programskem obdobju. En specifičen mehanizem smo tudi za to zasnovali in sicer je namen v tem, da dobimo mehanizem spodbude za posamezne programe in pa posamezne prioritete znotraj programov, da bi dosegli čim boljše rezultate. In to je rezerva za rezultate. Približno šest odstotkov eh, zneskov za operativne programe eh, se zdaj znajde tam in te, eh, ta sredstva dodelimo samo, če so programi izvedeni do konca petega leta, torej v našem primeru do konca leta 2018. Če programi dosežejo svoje cilje, potem eh, se ta denar sprosti. Imamo tudi način za preverjanje, kje se programi nahajajo. Pregledali smo jih leta 2018 in pa tudi letos, julij in avgusta, torej ti podatki so zelo sveži. In želim vam povedati, kakšen je splošen rezultat tega pregleda izvajanja. Šest odstotkov, o katerih sem govoril, eh, teh šest odstotkov predstavlja 27 milijard za vse programe. 22 milijard, torej okrog 80 odstotkov, bo dokončno eh, dodeljenih izvornim programom in prioritetam, torej 80 odstotkov denar, denarja. Eh, eh, pri teh 80 odstotkih sredstev so bili izvorni cilji doseženi. Mislim, da to ni tako slabo. Po drugi strani pa imamo 5 milijard, ki jih bo treba prerasporediti. In sicer na programe, ki dosegajo boljše rezultate ali pa prioritete, ki so bolj uspešne. Ta postopek se zdaj začenja z vsemi državami članicami, ki jih to zadeva in končali ga bomo do konca tega leta. Nekaj reprogramiranja je s tem povezanega in še nekaj komentarjev imam če eh, malo pogledam v prihodnost in jo skušam napovedati. Podal bom tudi nekaj predlogov za prihodnost. Po eni strani mislimo, da ne bi smeli opustiti te osredotočenosti na uspešnost oziroma na doseganje rezultatov pri kohezijski politiki. To, eh, s čimer smo začeli zdaj. Moja druga pripomba pa je naslednja. Ko bo ta postopek končan, ko bomo se eh, reprogramirali. Mislim, da lahko določeni vidiki postanejo tudi eh, frustrirajoči, zato ker je postopek zelo mehaničen sam po sebi. Pogledate preprosto rezultate, eh, vidite, ali so bili cili zadovoljivo doseženi, kakšni so bili izvorni cili, mogoče niso bili vedno eh, zastavljeni dovolj ambiciozni, ambiciozno, nekateri so bili bolj konzervativni, drugi bolj ambiciozni. In eh, potem eh, bomo ugotovili, da je bil denar oduzet nekaterim zelo pomembnim prioritetam in da je bil potem preusmerjen na druge prioritete, ki si jih mogoče ne bi izbrali. In zato smo mi za prihodnost predlagali nekaj drugega, nekaj kvalitativnega. Torej, da ne bodo stvari samo mehanične. 5 plus 2, torej eh, tako naj bi se razdelilo programsko obdobje in to bi nam omogočilo v zadnjih dveh letih, da se eh, naredi celovita presoja, tudi politična presoja o tem, katere so eh, zadnje ključne prioritete Evropske unije. Pri tem lahko upoštevamo tudi eh, zadnje nedavno dogajanje v svetu, prioritete, ki se sproti pojavljajo in tako naprej. Eh, ta pregled uspešnosti in pa eh, porazdeljevanje oziroma prerasporeditve rezerve za uspešnost, pri tem pregledu smo ugotovili, da je pristop dober, ampak da ga je treba še um, mogoče um, malo preoblikovati za prihodnost. Mogoče vas zanima, um, kaj predstavlja teh 5 milijard, kje se nahajajo štiri države članice. So bile šipkejše od drugih, pri doseganju umestnih ciljev. Je pa vse skupaj povezano tudi s hitrostjo izvajanja. Torej, to so tiste države, ki so bile pri izvajanju najpočasnejše. Italija, Španija, Slovaška in Romunija. Še nekaj bi povedal o pretekli kohezijski politiki kohezijsko politiko pogosto kritizirajo, um, da ni sposobna um, absorbirati vseh sredstev, ki so ji na voljo, da mora še naprej uh, plačevati izdatke iz preteklosti. No, po koncu obdobja 2007 do 2013 uh, smo ugotovili, da je bil napredek precej dober, stvari so se hitro zaključile. Um, ugotovili smo tudi, da ni uh, preostalih napak. In danes nam je ostalo samo, so nam ostale 3 milijarde, ki jih je še treba izplačati. To je manj kot en odstotek um, celotne ovojnice, uh, ki je bila na voljo za, let, za obdobje od 2007 do 2013. Ampak še enkrat moram poudariti, takrat še ni veljalo pravilo N plus 3, ampak N plus 2. In zato eh, je vse skupaj potekalo bolj učinkovito. Če pa pogledamo še praktične priprave za obdobje po letu 2020, torej za naslednje obdobje 21 do 27, no tega se nismo lotili zato, ker bi komisija želela nekaj vnaprej eh, določiti ali pa vas prisiliti k, k določenemu regulativnemu okviru, o katerem se boste morali v prihodne više odločati skupaj s svetom. Gre za eh, zelo praktično pripravo, ki naj bi nam omogočila, da bomo tokrat vsega, operativne programe in partnerske sporazume hitro sprejeli, torej da bo vse skupaj sprejeto pravočasno in da se bo naslednje obdobje začelo takoj 1. januarja 2021 brez zamud. Kako bomo to dosegli? Kot verjetno veste, smo predlagali to, da se ponovno okrepi povezava med kohezijsko politiko in pa evropskim semestrom oziroma ciklom ekonomskega upravljanja evropskega semestra. Zato smo zadnji evropski semester oziroma ta cikl, ki se je izvajal v prvi polovici tega leta, eh, smo ga mm, oziroma podatke o tem smo delili tudi z Evropskim parlamentom in državami članicami. Komisija je izvedla analizo, in zaključek te analize eh, se je osredotočil na dva vidika. Najprej na uh, razlike med regijami. Analizirali smo te razlike med državami, članicami in regijami. Po drugi strani pa je šlo tudi za naložbene vrzeli in potrebe, ki smo jih opredelili. Te vrzeli.

da si ta poročila pogledate, predvsem za države, ki jih najbolje poznate. Tam boste našli zapisano vse to, kar sem zdaj predstavil. Našli pa boste tudi prilogo k tem poročilom o državah, ki opisuje tudi to, kaj e, komisija meni, da so prednostne naloge za te države na podlagi analize. V okviru kohezijske politike e, smo torej mi opredelili določene naloge, Eh, prioritete. In kot del regulativnega okvira smo tudi predlagali novo arhitekturo za kohezijsko politiko. Ob koncu bom še spregovoril o tem. Pet eh, političnih ciljev imamo. In tukaj tudi lahko vidite, katere prioritete smo še posebej poudarili. Eh, to je zapisano v prilogi k poročilom o državah članicah. Naj predstavim samo dve skrajnosti. Po eni strani na vrhu najdete nekaj držav članic, eh, ki imajo zelo eh, majhne eh, dodelitve iz kohezije, nekaj deset evrov na prebivalca na leto, to so Danska, Švedska, Finska, Luksemburg in tako naprej. In tukaj lahko vidimo, da te države eh, res osredotočajo kohezijska sredstva na predvsem dva cilja. Prvi cilj je pametnejša Evropa, to pomeni konkurenčnost eh, MSP-jev, digitalizacija in tako naprej. In pa četrti cilj, eh, ki pomeni socialno Evropo, torej usposobljenost delavcev, nadaljne izobraževanje in tako naprej. Potem pa imamo še drugo skrajnost eh, in to je zadnja vrstica, kamor je uvrščena večina držav članic in tam vidimo, da obstajajo velike potrebe po kohezijskih sredstvih. Eh, kohezija tam tudi zagotavlja, Eh, bistveno več eh, naložbenih možnosti. Tam ne gre samo za inovacije, ampak eh, gre tudi za podnebno ukrepanje, za varstvo okolja, gre tudi za temeljno infrastrukturo, povezave, prometne povezave, energetske povezave, digitalne povezave in tako naprej pa še ena stvar je s tem povezana in sicer cilj pet, eh, ko gre za Evropo, ki bo bližje evropskim državljanom. Mi smo se že vključili prek različnih dogodkov eh, in sicer dvostransko z vsako državo članico posebej na podlagi teh poročil. In eh, z veseljem lahko povem, da je bilo to dobro sprejeto državam članicam je to dalo nek eh, zagon, da začnejo razmišljati o tem, kaj si želijo za naslednje programsko obdobje. Mislim tudi, da je to vsem skupaj pomagalo eh, stvari malo razelektriti, torej, mm, kar se tiče povezave med semestrom in pa kohezijsko politiko države članice so lahko videle, da smo se mi stvari lotili na zelo pragmatičen način, da jim tudi pomagamo pri tem, da jih navdihujemo, da razmislijo o svojih prednostnih nalogah za naložbe v prihodnje. Zato, da bi ohranili ta zagon, smo države članice prosili naj nam tudi predložijo neko okvirno časovnico glede tega, kdaj bodo imele pripravljene osnutke partnerskih sporazumov in pa eh, programov. Eh, torej, najprej smo jih prosili za časovnico za okvirne eh, osnutke in potem tudi za časovnico za končne programe. Vse države so se na to odzvale in vse so podale svojo časovnico, kar nam zdaj daje upanje, da bodo programi do konca naslednjega eh, leta lahko dejansko sprejeti in da se bo naslednje programsko obdobje potem točno začelo. Vse to bo seveda odvisno od sozakonodajalcev, ki morata sprejeti pravni okvir. Ampak tudi tukaj imamo veliko upanja da bo medinstitucionalna interakcija ugodna in da se bo stvari začelo reševati že v začetku naslednjega leta, da bomo potem dobili dogovore o različnih pravnih besedilih. Še nekaj točk bi želel osvetliti in potem bom tudi zaključil. Namreč eh, predlogi, ki smo jih pripravili za prihodnost, pred enim letom in pol smo že začeli s pripravljanjem teh predlogov. Evropski parlament je potem eh, to tudi pridno obravnaval in sprejel stališča v zvezi s tem eh, pod vodstvom prejšnjih poročevalcev. Mm, ti so zelo dobro delali. In uh, tudi to nam daje upanje, da bo parlament uh, pripravljen spet hitro začeti z novim delom in uh, čim prej začeti tudi sodelovanje s svetom, takoj, ko bo pač svet pripravljen na to. Prva točka ki jo želim izpostaviti, je naše prizadevanje za to, da se politike modernizirajo. Ta politika mora biti eh, pripravljena na naslednje desetletje. Predlagali smo, in to je bila strateška odločitev, pripravili smo politiko, ki bi bila na voljo vsem regijam v Evropi. Mislim, da imamo dober razlog za to. Razlog pa je Eh, dvojna tranzicija, kot jo mi imenujemo. Mm, ta se ne bo kar tako končala in mislim, da jo moramo sprejeti kot Evropa, zato ker je to ključnega pomena za našo prihodno blaginjo in pa v končni fazi tudi za kohezijo. Ta dvojna tranzicija pomeni tehnološko pospeševanje, ki smo mu pričali, po drugi strani pa tudi podnebno tranzicijo. Naslednja predsednica komisije je že uh, podala nekaj jasnih sporočil v zvezi s tem. Torej, digitalni prehod in pa klimatski podnebni prehod. Imamo pa tudi skrčen meni, če lahko tako rečem, političnih ciljev. Mi predlagamo, da bi se osredotočali predvsem na ključne prednostne naloge za Evropsko unijo. E, to so prioritete e, tako z splošnega vidika kot z vidika kohezije. In mi smo predlagali eh, to, da se osredotočimo predvsem na to, da bi eh, v Evropi razširili inovacije in digitalizacijo. In to pomeni, da bo kohezija morala biti dovolj osredotočena na politični cilj ena eh, v celotni Evropi, ne samo v bolj razvitih regijah. Po drugi strani pa se moramo dovolj osredotočiti tudi na drugi politični cilj, kajti ta je zelo tesno povezan z našo podnebno agendo. Omenil sem gospod eh, von der Leyen, kot veste, je ona že nakazala, da meni, da bi morali dvigniti oziroma povečati naše cilje do leta 2030 na kar 50 odstotno zmanjšanje CO2 izpustov. In če govorimo o letu 2030, potem bo naslednje programsko obdobje za kohezijo tisto, ki bo eh, moralo nekaj narediti. In eh, zato smo podali nekaj predlogov, v katerih se zelo osredotočamo na eh, ta politični cilj, namreč politični cilj dve, ki si prizadeva za bolj ekološko in bolj zeleno Evropo. Želim se osredotočiti tudi na naš predlog eh, za eh, programiranje 5 plus 2. Mislim, da potrebujemo to vrstno prožnost zato da lahko v zadnjih dveh letih stvari še prilagodimo, glede na razvoj dogodkov in seveda glede tudi na institucionalen prehod. Čez pet let bomo imeli nov parlament in spet novo komisijo, ki bo sta morda prišla na dan z novimi idejami. Eh, treba pa je seveda upoštevati tudi rezultate in uspešnost v tistih zadnjih dveh letih. Še ena ključna beseda, eh, ki jo želim podariti, pa je poenostavitev. Our, uh... Eh, eh, v veliko veselje in zadovoljstvo nam je to, da smo storili vse, kar lahko, da bi dosegli večjo poenostavitev in s tem sta se strinjala tudi oba svo zakonodajalca. Ampak sedaj smo videli nekaj, česar nas je bilo strah. Skrbelo nas je, da bo v času zakonodajnega postopka stvar spet postala bolj zapletena. Prav zato bi, rad, bi vas rad pozval k temu, da ne pozabite na to temeljno poenostavitev, ki je pomemben cilj, s katerim se gotovo vsi strinjamo. Verjetno ste že razumeli, kaj želim doseči, namreč ta politika mora postati veliko hitrejša, kot je danes. Rezultati danes niso dovolj hitri za naše državljane. Svet nas ne bo čakal in kohezijska politika je tista, ki bi morala poenostaviti prehode, ki nas čakajo v prihodnosti pomagati mora našim državljanom, da se soočijo z temi spremembami in zato moramo res izboljšati našo politiko. V preteklosti nam je to že uspelo in mislim, da lahko tudi v prihodnosti dosežemo podobno dobre rezultate. Pripravili smo veliko predlogov, kako bi lahko politika postala hitrejša. Ne gre samo za M plus 2 ali M plus 3. Gre za to, da moramo pravočasno sprejeti programe tokrat, ne pa z 12 ali 18 mesečno zamudo. Omogočiti moramo to, da trenutni projekti iz sedajnega programskega obdobja nadaljujejo, nadaljujejo z delom v naslednjem obdobju, tako da ne bomo imeli tega pojava, ko se nek projekt ustavi in potem traja dolgo časa, predno se lahko ponovno zažene. In še za konec, četrta ključna točka, ki sem jo želel omeniti, pravičnost. Spregovoril bi predvsem o pravičnosti, kar zadeva to, da moramo ohraniti visoko koncentracijo sredstev v najbolj revnih regijah Evrope. Naši predlogi v tem trenutku zadoščajo tej zahtevi istočasno pa moramo najti pravo ravnovesje med solidarnostjo in lastno odgovornostjo. Prav zato mislim, da moramo storiti korak nazaj in se vrniti k prejšnjim praksam. Predvsem, kar se tiče sofinanciranja. Mislim, da morajo države članice prevzeti več lastne odgovornosti nad kohezijskimi projekti in sicer tako, da bi države imele više stopnjo sofinanciranja. Na tak način bi imela kohezijska politika tudi boljši učinek vzvoda in večjo zmogljivost eh, naložb. No, eh, malo dolgo sem govoril, ampak upam, da mi ne zamerite. Hvala za vašo pozornost. Hvala za um, to izčrpno in odkrito predstavitev. Uh, manj tudi ne pričakujemo od vas. No. Zdaj pa uh, bomo odprli uh, razpravo. Korina Krecu bo prva, potem gospod uh, Novakov, potem go, gospa Krel, potem gospod Bižu. Uh, zdaj za naprej pa prosim sekretarjat naj si zapiše uh, vse uh, prošne za govor, ki se bodo še pojavile. Gospa Kretu, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, dragi Mark. Najlepša hvala za to predstavitev. Recipročno bi se vam rada najprej osebno zahvalila za trdo delo, za zelo dobro opravljeno delo v Evropski komisiji in za trud, ki ste ga uložili v to temo v zadnjih letih. Sedaj sem poslanka v Evropskem parlamentu in eh, moja vloga v tem v tem novem položaju, je to, da sem stroga, bolj kot pa na komisiji. Ampak to bom prepustila drugim kolegom, namreč eh, v tem trenutku je moja naloga deloma tudi to, da zagovarjam naše sodelovanje med Evropsko komisijo in parlamentom. Kot ste dejali, smo trenutno v nekem prehodnem obdobju, ampak istočasno je to tudi obdobje, ko moramo zagotavljati kontinuiteto in dobro izvajanje. Skupaj smo obiskali kar nekaj držav članic, skupaj z vašo službo in eh, zagovarjali smo to, da bi bilo več projektov, več novih projektov, da bi se pospešilo izvajanje programov. Presenečena smo, a presenečena sem, kakšna je situacija v tem trenutku in državam članicam bi morali naložiti, da izkoristijo ta sredstva, prevzeti morajo odgovornost, da so odvzeli ta sredstva državljanom, ki bi lahko koristili prednosti teh programov. Sama poznam izkušnje iz svoje države, vem, da je tam eh, izvajanje slabo oziroma počasno, ampak vem, da sedaj ni nobenih velikih projektov, ki bi bili predloženi komisiji. Kaj to pomeni? To pomeni, da so na voljo sredstva za dobre projekte, za velike projekte in odgovornost držav članic je, da to pripravijo. Poleg tega menim, da moramo zagovarjati in prositi Evropski svet, da ponovno začnejo z pogajanji po tem programskem obdobju. Kot je povedal predsednik Omarđi, smo imeli težko nalogo in pred nami je še veliko težkih pogovorov. Prvič v zgodovini Evropske unije je predlog eh, dobil največ eh, sredstev 373 milijard evrov in to je nekaj zgodovinskega. Od maja naprej so potekali le trije trialogi in resnično ne razumem, zakaj svet. ni dal na dnevni red eh, teh sestankov v letu in pol, niti enkrat večletnega finančnega okvirja. Tega resnično ne razumem. Namreč večina držav članic se zanaša na evropske sklade pri javnih naložbah. Večina držav ima več kot 50 odstotkov javnih naložb iz evropskih skladov in zato mislim, da je izjemno pomembno, da nadaljujemo s pogajanjem. nadaljevati moramo kot eh, do sedaj, torej dobro sodelovati. Do sedaj je potekalo dobro sodelovanje med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom in to se mora tudi nadaljevati. Zahvaljujem se vam še enkrat za dobro sodelovanje. Jaz sem sedaj v nenavadnem položaju, to je res, ampak eh, kakorkoli že, mislim, da lahko razumete, da je Evropski parlament zanesljiv partner, ki želi zagotoviti veliko koristi za naše državljane. Merci, Gorina. Uh... Hvala, Gorina. Uh, Andrej je zdaj na vrsti v imenu e LS. Hvala lepa. Spoštovani Mark, v imenu skupine ELS vas pozdravljam v. Uh, Na prvem sestanku našega odbora po poletnem dopustu odlično je, da smo začeli s tako pomembnim vprašanjem. Danes ste predstavljali to vsebino kot strokovnjak in ne kot eh, politik, tako ste dejali. Ampak s tem se ne strinjam v celoti. Namreč vi dobro razumete, kako politično pomembna je ta tema za celotno Evropo, še posebej za mnoge države članice. ko sem si ogledoval vašo predstavitev, vem, da ste vložili veliko truda v vaše delo, sem na začetku razmišljal o tem, da, ta, da so rezultati iz, izboljšani za 200 odstotkov. To se mi je zdelo dobro. Potem pa sem videl, da je samo polovica tega. 50 odstotkov, nekatere države članice pa so na polovici polovice, to je 25 odstotkov to je resnično presenetljivo in eh, to bi nam moralo povzročati velike skrbi. Pet let po programskem obdobju stanje sploh ni dobro. Trenutno govorimo o prihodnosti večletnega finančnega okvira in to moramo postaviti v ta kontekst. Tisti, ki se zanimamo za kohezijsko politiko, želimo več sredstev v kohezijski politiki, sedaj pa vidimo, da se uporablja samo 25 odstotkov sredstev. Ne vem, sam sicer ne vidim v prihodnost, ampak uh, zdi se mi, da lahko slutim, kakšen bo odgovor, če zahtevamo več sredstev. Eno kratko in preprosto vprašanje imam za vas. Dejali ste, da ste pripravljeni uh, za začetek, na začetek pogajanj. Jaz sem poročevalec za kohezijsko politiko in sem pripravljen na nadaljevanje pogajanj. Kaj pa svet? Kakšno je vaše mnenje? Mi smo bili namreč pripravljeni že več kot pol leta, ampak nismo dosegli kakšnega napredka. Vem, da je komisarka Krecov tukaj vložila veliko truda v to in tudi moj soporočevalec, s katerim sva dobro sodelovala. Ampak če bomo nadaljevali v enaki smeri in z enako hitrostjo, potem mislim, da programsko obdobje 21 do 27 ne bo nič boljše kot to, ki ga imamo do sedaj. Torej, dve vprašanje za vas. Prvič, kdaj mislite, da lahko nadaljujemo s trialogi z polnim mandatom sveta, seveda, in drugo vprašanje, kakšne ukrepe bo sprejela komisija za to, da bi izboljšala delovanje držav članic, ko gre za absorpcijske stopnje. Najlepša hvala. Hvala. Konstance Kril za socialiste, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik nekaj komentarjev imam glede trenutnega programskega obdobja in potem še nekaj vprašanj glede nadaljnega. Gospod Lemetre, pravilno ste se pritožili glede trenutne stopnje uporabe sredstev. Tudi meni se to zdi napačno, ampak vseeno na evropski strani je previl, prevelika količina birokratskih ovir v tem obdobju. Imamo postopek omnibus za uh, spremembe postopkov v Evropski uniji in zanima me, ali bo to pozitivno vplivalo na kohezijsko politiko, ali prihaja do poenostavitev na ravni držav članic ali pa je bilo vso to delo za manj. Drugo vprašanje. Ex ante pogojevanje je po mojem mnenju izjemno pomembno. Dobro je, da smo to uvedli, zato da bomo lahko izvajali bolj kakovostne projekte. Zaradi tega je prišlo tudi do določenih zamud, to vemo. In v naslednjem programskem obdobju ne bo teh zamud, zaradi tega bo lahko, eh, bomo lahko hitreje izvajali projekte. To je vseeno pomembno. Govorili ste o rezervi, ki je povezana z uspešnostjo. Veste, da je bil Evropski parlament proti temu in eh, v zadnjem letu ste pripravili predlog, ker ste ugotovili, da to ni popolnoma smiselno, da ni koristno in zato ste s to rezervo želeli financirati strukturne reforme na nacionalni ravni. Evropski parlament je zavrnil ta zakonodajni predlog in komisijo pozval k temu, da prekliče ta zakonodajni predlog. Iz vaših pojasnil sedaj razumem, da bo celotna rezerva namenjena za uspešnost uporabljena na drugačen način. Kaj to pomeni? Ali je torej zakonodajni predlog, s katerim ste želeli ta denar porabiti za financiranje strukturnih reform držav članic, preklicana? ali pa boste te strukturne reforme vseeno financirali, kljub temu, da so, so zakonodajalca s tem ne strinjata. Toliko glede prejšnjega obdobja, sedaj pa glede prihodnje kohezijske politike. Veste, kaj predlaga parlament? Parlament zahteva 30 odstotkov sredstev iz kohezijske politike, ki bodo namenjeni za podnebne ukrepe. Kar se tiče ERDF, poleg tega zahtevamo več fleksibilnosti za regije. Če se so zakonodajalca odločita za to, ali lahko komisija to tudi izvaja, ali pa bo prihajalo do težav, tudi tehničnih težav, konec koncev, pri realizaciji tega. Kakšna je vaša ocena? Zanima me tudi, ali obstaja kaj novega glede pogajanj na področju MFF-a. Sama sem namreč slišala, da svet pripravlja predloge, ki so veliko nižji od predloga komisije. To bi se mi zdelo veliko, uh, velika napaka. Torej, ali lahko poveste kaj več glede tega? Pa še nekaj glede Brexita. Torej, če bo 31. oktober prišlo do izstopa Združenega kraljestva in zdi se, da se bo to zgodilo. Žal je v tem trenutku velika verjetnost, da bo šlo torej za brexit brez dogovora. In zanima me, ali ste sprejeli kakšne predhodne okrepe za to, da bomo mi čim prej izvedeli, kaj moramo upoštevati pri pogajanjih in kakšne bodo posledice potencialnega brexita brez dogovora. Hvala lepa. Hvala lepa. Stefan Bižu za Renew. Hvala, predsednik. Naš koordinator Žaknik se je upravičil in moral nekam iti. Gospod generalni direktor, med predvorilno kampanjo so tudi pri nas na um, Ile de Reunion v Indijskem oceanu, smo vsi se sestali z našimi um, voljivci v občinah in rekjah in Ehm, vedno smo slišali, Evropa je priložnost za nas, ampak po drugi strani pa smo tudi slišali eh, sistemske kritike, namreč da danes Evropa postaja sinonim za kompleksnost in zapletenost. Za vse nas eh, tukaj mora biti Evropa sistem in sinonim za približevanje državljanom. Tukaj želimo, da kohezijska politika dejansko služi ozemljem in pa ljudem. Danes smo tukaj v odboru večkrat slišali kolege, ki so zahtevali, da se posodobi evropski sistem in birokracija. Ta ponestavitev je nujna. Ima pa naslednje vprašanje. Kakšne metode boste obrali za to, da bo kohezijska politika čim prej bolj učinkovita in smotrna ter koristna za vse naše državljane v Evropski uniji. Tudi za evropejce in evropejke, ki živijo um, na čezmorskih ozemljih, uh, torej več kot 10.000 um, km stran od uh, Brusla, od Evrope. Danes uh, je v redu, tudi za njih, ampak moramo jim pomagati v njihovem boju proti izolaciji, osamitvi. Če jim ne bomo pomagali, nam bodo obrnili hrbet in demokracija bo na udaru. In mi kot Renew um, menimo, da je to, to zelo, zelo pomembno vprašanje za prihodnost. Hvala. Stefan. Uh, Hvala, Stefan. Benžuja. Hvala, eh, gospod predsednik in pa generalni direktor. Nova sem tukaj v Evropskem parlamentu. Um, julija sem šele začela in uh, zelo všeč mi je bila vaša predstavitev. Imam pa eno konkretno vprašanje v zvezi z mojo državo Španijo. Um, Španija ima zelo slabo mesto pri uh, izvajanju eh, projektov. Zanima me, ali uh, obstaja kak konkreten razlog za to. Res um, sem bila šokirana nad tem našim rezultatom in uh, Mogoče mi lahko poveste, kakšni so razlogi za to. Potem pa še nekaj, kar se tiče projektov sofinanciranja. Mm, to je eden od instrumentov za to, da se omogoči hitrejše izvajanje projektov. Tukaj imam naslednje vprašanje, ali morda obstaja možnost. Eh, za javno-zasebna partnerstva, za to, da se ti projekti, da bi se bolje izvajali. Hvala. Merci beaucoup, Jan euh, Albrecht. Hvala, Jan Albrecht. <clears throat> Merci, predsednik. Euh, thank you. Najlepša hvala, gospod predsednik. Prosil sem za besedo kot eh, namestnik v odboru regiji in kot so soporočevalec pri večletnem finančnem okviru. Socialisti še niso imenovali svojega soporočevalca. Poskušam povezati vašo predstavitev in predstavitev, ki smo jo slišali v prvem delu današnjega sestanka. Torej, kakšni so novi izzivi in priporočila za odbor regij v naslednjem programskem obdobju, kaj lahko storimo. Še posebej danes se mi zdi, eh, da je situacija glede izvajanja projektov res eh, pretresljiva. Glede na to, kako nizka je stopnja izvajanja, se sprašujem, kaj se je zgodilo. N plus 3, to je res del pojasnila. Drugi del pojasnila so situacija v državah članicah, določene težave v nekaterih državah, nejasna pravila in tako naprej. Ampak mi kot politiki moramo biti jasni. Razumem, da, da komisija tukaj ne more dobro pojasniti vsega, mi pa lahko. Vprašanje za odbor regije, kaj se tukaj dogaja. Če N plus 3 velja za vse enako, zakaj so nekatere države članice veliko hitrejše kot druge? Gre za politično vprašanje, ki ga moramo zastaviti. V prihodnosti torej potrebujemo več informacij glede tega, kaj točno se dogaja. Pa ne govorim o tem, da bi s prstom kazali na neko specifično državo članico, ampak ni dovolj, da rečete, da je vse poslovnica N plus 3. Drugi komentar. Kot poročevalec za MFF vam lahko zagotovim, da bo prvi odziv prav to, če želimo eh, ohraniti uh, vsaj enako višino sredstev za kohezijsko politiko, bodo. Uh, drugih odborih takoj vprašali, zakaj, če pa je stopnja izvajanja tako eh, slaba. Ta razprava bo gotovo potekala in jaz potrebujem argumente, kako lahko to zagovarjam. En plus tri ni dovolj kot argument. V svetu se namreč ministrom sploh ne mudi, pa ne zaradi en plus tri pravila, ampak zato, ker vedo, da imajo čas. Ko govorimo o MFF-u, nimamo no- občutka, da, ima, da se komu zdi nujno, da bi sedaj zaključili stvari. Ne, nikomor se ne mudi. Do konca leta 2020 bomo to vlekli, morda bo nemško predsedstvo to zaključilo, ne vem, bomo videli. N plus 3 namreč pomeni, da bo do nova finančna sredstva namenjena starim projektom v prvih treh letih. N plus 3 ima torej realne posledice, strinjam se z vami. Gledite ga resno moramo tukaj nastopiti, namreč velik del tega parlamenta nasprotuje N plus 2 in zato mora biti to zelo jasno. Pomembno je torej razumeti, zakaj je stopnja izvajanja tako nizka, kaj se je zgodilo, kakšna je konkretna situacija v državah članicah, kjer so problemi. Pa še zadnje vprašanje, morda malce provokativno. Sam namreč vedno poskušam zastaviti provokativna vprašanja. Ne moremo skrivati dejstva, da obstajata dve možnosti glede tega, da bo do stvari zelo pozne. Prva opcija je, da bo svet pozen, da ne bodo mogli doseči enotnega soglasnega eh, sklepa v naslednjih mesecih. To je lahko eden izmed razlogov res je. V tem primeru se bo vse preložilo do konca leta 2020. Drugi razlog pa je to, da mi blokiramo MFF. Ta parlament lahko namreč reče ne, če predlog sveta ne bo zadovoljil za nas. Mi smo namreč drugi parlament kot pred nekaj meseci. Ta parlament lahko namreč reče tudi ne in če parlament reče ne, potem se bo vse spet preložilo. Prav zato vas sprašujem, kakšno je vaše mnenje, kaj se bo storilo v tem primeru. V parlamentu namreč že razmišljamo o nekem eh, rezervnem načrtu in zanima me, ali imate vi na komisiji rezervni načrt, ali ima svet rezervni načrt, glede tega, kaj se bo zgodilo, če leta 2020 še ne bomo pripravljeni. Mi pripravljamo takšen rezervni načrt, razmišljamo o tem, ne vem pa, če ste to počeli vi. To vas sprašujem. Je demande aux personnes qui sont assises dans la salle. Et... Uh, prosim, zadaj, uh, ehm, sedite v dvorani in torej, pišite zapisnik. Res zapišite se to, kar je povedal kolega Obrajti. Zelo dobro si to zapišete. No, uh, kolega Sokol, še beseda, prosim. Thank you. Thank you. Hvala lepa, predsednik. Gospod Lemetre. Pozdravljam vas v Evropskem parlamentu, tudi jaz sem eden izmed novih poslancev, ampak v Hrvaškem parlamentu eh, sem deloval prej, bil sem tudi pomočnik ministra in zato sem bil vključen v razprave ter teme, o katerih govorimo danes. Še posebej, ko gre eh, za projekte iz skladov za kohezijske politike na področju znanosti, raziskav in inovacij. Na začetku naj povem, da je kohezijska politika strateško pomembna za Hrvaško in podobne države iz demografskih razlogov, iz eh, različnih razlogov, ki pomagajo tudi pri obmejnih, razlog, eh, obmejnih regijah, tam, kjer je veliko migracij in tako naprej. V mnogih državah je več kot 50 odstotkov javnih naložb financiranih iz eh, evropskih skladov, na Hrvaškem je to skoraj 80 odstotkov, to je tudi logično, saj smo najnovejša članica Evropske unije. In to je razlog, zakaj je strateško gledano za nas kohezijska politika zelo pomembna. Zato smo tudi tako občutljivi, ko gre za vprašanje kohezijske politike. Izpostavil bi nekaj, kar pogosto spregledamo. Glavni cilj in namen evropske kohezijske politike je to, da manj razvite regije dodatno razvijemo, tako da lahko eh, te konkurirajo večjim, bolj razvitim regijam. Govorili ste o tem, da se zviša stopnja sofinanciranja na nacionalni ravni, tako da lahko omogočimo, da se iz N plus 3 prejde na N plus 2, ampak vaši predlogi temu nasprotujejo. Mislim, da lahko predvidimo to, da najmanj razvite regije so tiste, ki imajo največje težave pri upravnem Eh, pri upravnih zmogljivostih in pri sofinanciranju. Popravite me, če se motim, ampak pri N plus 3 mislim, da je to izjemno pomembno pravilo, ki ga moramo ohraniti, še posebej v hrvaškem kontekstu vam lahko povem, da imamo težave z upravnimi zmogljivosti. To je logično, saj smo najnovejša država članica Evropske unije. Šele v zadnjih letih so se začele stvari spreminjati. Začeli smo z usposabljanjem lokalnih oblasti in sedaj vidimo prve rezultate. Ampak čaka nas še vedno veliko dela. Naslednje finančne obdobje bo za nas zelo pomembno in prav zato bi moralo pravilo N plus 3 ostati v trenutni obliki. Podpiram tudi poenostavitve, poenostavitve so izjemno pomembne še posebej, ko gre za sinergije z drugimi evropskimi politikami, obzorja FP9 in tako naprej. Pomembno je, da bodo pravila kompatibilna, kar se tiče državne pomoči, naprimer. Veliko problemov obstaja pri financiranju projektov za raziskave in inovacije, namreč pravila za državno pomoč niso enotne med enim in drugim skladom. Zanima me torej, kakšne uh, korake bi tukaj lahko sprejeli, zato da dosežemo boljše sinergije. Omenjali ste razloge, zakaj nastajajo problemi pri uh, izvajanju, zakaj imamo tukaj kar nekaj zaostankov in en plus tri pravite, da je največji problem, ampak to je po mojem mnenju poenostavitev. Potrebujemo bolj aktivno analizo v posameznih državah članicah, še posebej glede oblikovanja programov. Omenili ste, da oblikovanje programov zaostaja. Spodbuditi bi morali države članice, da bolje in hitreje oblikujejo svoje programe, tako da se lahko N plus 3 zniža na N plus 2. Že v prejšnji razpravi sem omenjal trajnost in eh, ta se mi zdi pomembna. Ni dovolj, da se osredotočamo samo na infrastrukturo, potrebujemo projekte, ki bodo imeli bolj horizontalen učinek v celotni družbi.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 Veliki strokovnjaki so nam poskušali pojasniti, kako je vse veliko boljše v obdobju 2012-2017 kot kadarkoli prej in da verjetno v prihodnosti ne bo potrebnega dodatnega prilagoditvenega obdobja. Hvala torej za vse informacije če bi lahko dosegli stopnjo 50 odstotkov absorpcije do konca tega programskega obdobja, bi bilo to odlično. Ampak mislim, da nekaterim državam članicam ne bo uspelo doseči tega cilja, te, tega praga. Kohezijska politika je glavno urodje za gospodarski razvoj manj razvite regije želijo boljši razvoj, boljše življenje in to je v veliki meri odvisno od kohezijske politike. Prav zato je tako pomembno, da omogočimo dobro stopnjo absorpcije. Desetodstotno znižanje, naprimer zaradi Brexita ali pa kakšnega drugega razloga, razloga, je nekaj, kar bo povzročilo velike posledice. Že spomladi smo dvakrat glasovali za to, da se stopnja sredstev v kohezijski politiki ne zmanjša. Evropski svet pa se je odločil, da bo končna razprava o tem vprašanju preložena za vseeno leto. Prav zato nismo prepričani, ali bo naslednji vrh, ki je uh, sklican čez nekaj mesecev, pripravil dejansko mnenje o kohezijski politiki ali ne. Vsi vemo, kakšne so naše želje, ampak seveda moramo opraviti tudi potrebno delo. Potoči je namreč prepozno zvoniti in to vsi vemo. Bolj pametno je, da pripravimo rešitve za te probleme, tako da lahko preprečimo, da nastane ta situacija in da zagotovimo boljše pogoje v prihodnosti. Državam članicam moramo poslati jasni signal glede obstoječih rdečih linij, ne glede na to, ali to pomeni 5 milijard evrov ali več ali manj. Če je 5 milijard evrov rdeča linija, potem morajo države članice to razumeti in prevzeti svoje odgovornosti. Razumeti morajo, da ne bodo imeli, imele države članice nobenih privilegijev pri kasnejši možnosti za uporabo teh sredstev. Odlično bi bilo, če bi lahko leta 2023 začeli z dejanskim delom in če bi takrat če bi do takrat absorbirali celotna sredstva iz tega sklada. Ampak situacija trenutno ne kaže na to. Moje vprašanje je torej, kaj se bo zgodilo v prihodnosti? Bomo imeli znižanje za dodatnih 10 odstotkov? Bo proračun ostal samo 70 odstotkov v primerjavi s trenutnim, s trenutnim stanjem? To bi bilo katastrofalno za kohezijsko politiko. To bi vsekakor odvrnilo države članice od tega, da prevzamejo svoj delež tukaj. Prav zato bi potrebovali nov sistem in nov mehanizem, s katerimi bi podprli manj razvite regije. Na tak način bi te lahko dosegle višjo raven razvoja, na tak način, da združijo lastna sredstva, če državam pač ne uspe zagotoviti potrebnih sredstev leta 2016 smo prenovili sistem za regionalni razvoj. Razmišljam predvsem o um, enotah NAC. Litva je sedaj v drugi kategoriji. Razumemo, da je kohezijska politika edini in najboljši instrument za to, da se zmanjšajo razlike in neenakosti med regijami in, in zato, da zagotovimo konvergenčnost. Ta preklasifikacija, ki je bila izvedena leta 2016, pa ni up bila upoštevana pri oblikovanju projekcij za naslednja leta, za programsko obdobje do leta 2017. Torej. če ne bomo pravilno opravili svojega dela, če ne bomo naredili domače naloge, potem pač ne bomo pomagali našim regijam. V trenutni eh, situaciji, če primerjamo regijo Mazovetski naprimer z drugimi, lahko vidimo, da bo regija Mazovetski še vedno ostala revna in zaradi tega bodo ljudje odhajali na delo v sosednjo regijo. Podobno je tudi v moji državi. Prestolnica Vilnus prevzame večino sredstev, samo 36 odstotkov sredstev ostane za manj razvite regije v Litvi. Bogatejše regije bodo tako v prihodnosti še bolje razvite manj razvite regije pa bodo ostale na enakem nivoju ali pa se bo stanje pri njih še poslabšalo. Mislim, da moramo torej upoštevati preklasifikacijo, ki je bila uveljavljena leta 2016 in na tak način, način oceniti praktične možnosti za financiranje manj razvitih regij. Hvala. Roza, da me tu. Še Roza, da imate kot zadnja. Grazie anche al hvala. In hvala generalnemu direktorju, da je prišel in tudi za pregled eh, ob začetku zakonodajnega obdobja. V prejšnjem obdobju smo opravili odlično delo in sedaj so pred nami trialog, ter pa tri pomeni dosege glede kohesijske politike. Sem iz Gibanja petih zvezic in naša delegacija je pozdravila predlog komisije Eh, in pa zmanjševanje subvencij za fosilna goriva. Ampak potem marca pa smo videli, da je parlament rekel ne fosilnim gorivom in sedaj moramo nadaljevati z mandatom, kot je bil dorejen že prej. Pa še nekaj, v CPR-ju na plenarnem zasedanju je bilo zgostovano poročilo, ki povečuje sredstva, Eh, zaradi glasovanja Evropskega parlamenta. Za 32 milijard um, so se znižala sredstva, potem smo to ponovno spremenili. Potem pa še teritorijalnost in pa varovalke, s tem smo zadovoljni. Um, lahko pride do prenosov z izjemo obzorja 2020. Nekatera kohezijska sredstva, ki so bila za to dodeljena, so dosegla dobre rezultate. Potem pa še nekaj vprašanj. Zmanjševanje makropogojevanja ter pa stališče parlamenta. Tukaj je stališče parlamenta jasno. No, komisija pa tukaj pomaga pri pogajanjih in upam, da boste upoštevali vse to, kar parlament želi. Predvsem upam, da boste upoštevali, kar pravijo Španija in pa Portugalska, že v prejšnjem obdobju so to dejali. Potem pa še eno vprašanje. Pri RDF-ju smo pripravili konsolidirano poročilo in so bili dokaj plahi kot parlament, ampak še vedno smo vendarle pozvali k pregledu pakta za stabilnost in rast. Slišali pa smo, da bo nova komisija imela morda več manevrskega prostora za pregled pri paktu za stabilnost in rast. Ali mislite, da je dozorel čas za ta pregled pakta ali ne? Tudi z vidika sofinanciranja in pa povezal z kriterijem primankljaja. Sploh, če upoštevamo tudi predloge odprej, namreč, da želite večjo odgovornost držav članic na tem področju. Res me zanima, kaj mislite o tem. Uh, torej, uh, primankljaj in pa sofinanciranje, upam, da ne boste več tako zelo tesno povezana. To bi lahko ločili. Potem pa še trenutno financiranje. N plus 3, pravite, je razlog, zaradi katerega pričakujete nižjo porabo sredstev v državah članicah. No, morda je res, da se nekatere regije niso zadosti potrudile, ampak nisem pa slišala čisto točno, zakaj se vam zdi, da se je torej črpane in pa poraba sredstev znižalo. Morda je res prišlo do upravnih izzivov, morda niso uspeli vzpostaviti določenih projektov, ali pa se je zgodilo, da končni uporabniki niso prišli do sredstev in pa do instrumentov in da je bil to problem in da zato ni bilo pravega črpanja sredstev. MSP-ji morda niso bili vključeni v projekte, ker niso mogli vnaprej nameniti sredstev in tako dalje. Zato bi prosila komisijo, da prouči, kako se prave sredstva za tehnično pomoč v regijah. Potem pa še nekaj, želim tudi več informacij, eh, ne samo um, glede držav, ampak glede konkretnih regij in pa kategorij. Poglejmo si našo državo, uh, Italijo. Ne morem reči, da bo vsaka regija imela um, enake stroške. Mislim, da seveda um, bodo številke drugačne na jugu ali pa na severu Italije. Zato bi lahko to ločevali tudi tako. Uh, Eh, bolj konkretno po regijah in po celotni Evropi. Potem bomo vedeli, kje stvari popraviti. Potem ste še omenili tudi nekatere eh, rezultate. Pravite, da eh, je bilo ustanovljenih 430 tisoč novih delovnih mest. Kakšna so bila ta delovna mesta? Pogodbe za nedoločen delovni čas, za določen delovni čas, provični, kakšne so bile te pogodbe? Potem pa še nekaj, lepo prosim govorili ste o skladu za prehod. Nova Evropska komisija, oziroma še predsednica komisije, je govorila o tem. Kaj se sedaj pripravlja, me zanima. Upam, da kohezijska politika tukaj ne bo na slabšem zaradi novih ukrepov. In še nekaj za konec. Aprila naj bi dobili določene informacije glede pilotnih eh, študij iz eh, časa prejšnje komisije in pa časa odbora za industrijsko politiko. Bilo je vključenih sedem držav članic in pa regij, komisarka Krecu je vodila ta projekt in res me zanima, kaj se je zgodilo s temi pilotnimi študijami, kakšni so bili rezultati in ali bi lahko morda imeli priložnost, da um, tudi takšne pristope odpremo še za druge regije, ne samo za tiste, ki so sodelovali. Hvala. Sedaj pa še Eh, Kollege Gies ist äh, eh, sehr leinig. Eine ganz kurze Frage, äh, die Kollegin. Najlepša hvala, kratko vprašanje. Gospa Dama, to je to prav, kar omenjala. Namreč v, zelo pogosto slišimo, da ima komisija konkretne načrte za sklad za dobro tranzicijo v regijah, kjer imajo premog. Vedno znova slišimo, kako pomembno je bojevanje zopr podnebne spremembe in zmanjšanje uporabe premoga bi tukaj res koristilo pomagati pa moramo ljudem v teh regijah, da dobijo druge perspektive. Zanima me, ali lahko bolj specifično poveste, kako si komisija to predstavlja, tako da bomo tudi mi razumeli. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. V redu, vprašanja um, smo slišali, veliko jih je. Bi pa še nekaj sam dodal. Evropski parlament je pripravljen na pogajanja imamo svoj predlog, smo se organizirali zato, da bi nadaljevali s trialogom. Že sedaj smo sprejeli ukrepe um, in smo tudi že rezervirali dvorano. In sedaj čakamo na svet. Vi ste tukaj. Um, in torej z predsedstvom Finsko smo se tudi že sestali. Um, in nasplošno moram reči, da nismo od sveta dobili zadovoljih odgovorov. Um, kaj pa mislite vi? Glede, kolegice in kolege, svet v bistvu ne želi organizirati neformalnega sveta ministrov o kohezijski politiki v času predsedovanja Evropske unije. Ne želijo teh običajnih srečanj o koheziji. Prav tako, um, naprimer, um, je že težko zastaviti to vprašanje na svetu za splošne zadeve. Um, skratka, nihče ne želi govoriti o tem. Ne vem, kaj bo sedaj svet storil, kako se bodo vrnili v trialog. Um, veste, kako je bilo zadnjič? Začeli smo z določenimi neformalnimi dogovori in sedaj res upam, da se bo svet vrnil k pogajanjem in da bomo začeli ponovno začeli na podlagi že dogovorjenega. Ampak gledajte, bodite um, pripričani. Danes je tukaj Evropski parlament, ki ima zelo jasna stališča. V pogajanjih bomo delovali odločno, prepričljivo in konstruktivno. Potem pa še glede večletnega finančnega okvira. Jasno je, da stopnja izvršbe ni dobra in to nam ne pomaga pri pogajanjih, kot je povedal gospod Olbrecht, eh, potrebujemo ustrezne argumente, zato da bomo lahko se postavili po robu nekaterim politikam sveta. Ampak gledajte, um, ehm, moramo poštevati, pozno smo in pa bomo začeli program in kot drugo, prešli smo z enega sistema na drug sistem. To je bil prehod in z velikimi spremembami za regije. Tudi to ni ravno pomagalo k boljšemu izvajanju in pa izvršbi. Pa še nečesa ne smemo pozabiti. Prišlo do finančne krize s posledicami za države in to je tudi nekaj pomenilo za regije, kajti to je zapletlo zadeve pri izvajanju teh skladov ne rečem tega zato, da bi opravičil kogarkoli, ampak vendarle, to so pač objektivna dejstva. In zato mislim, da lahko vendarle nekako razložimo določene zamude s temi dejstvi. Seveda pa nas zanima, kaj vi mislite, namreč, kaj bi lahko storili za to, da bi prepričali te zamude v prihodnosti, v naslednjem programskem obdobju. Veliko je um, še tukaj za reči. Ima pa eno vprašanje. Uh, glede evropskega semestra. To ste že preomenili. Res je, evropski semester danes igra vedno bolj bistveno vlogo. Morda bo vloga, ta vloga še bolj pomenila v prihodnosti. Me pa zanima, kaj misli GD Regio o tem, kako se boste vi vključili v te postopke uh, skupaj z GD Ecofinom. Uh, in ali um, lahko pri uh, direktoratu Ecofin tudi ščitite in zagovarjate regije, ko je to potrebno. Uh, potem druge točke ste si gotovo zapisali, ura je pol šestih in imate še nekaj časa, za dosti časa, da odgovorite na vsa ta vprašanja, ki smo jih slišali. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik spoštovani poslanci in poslanke. Res bi se vam vsem lepo zahvalil za zelo bogato razpravo in pa številna vprašanja in pripombe z vaše strani. No, eh, veliko točk se je prekrivalo, ampak bom poskušal res iti po posamečnih vprašanjih, tako da bom res ustrezno odgovoril na vsa vprašanja in pa odprta področja. Najprej bi začel s pripombo gospe Krecu glede večletnega finančnega okvira. Res je, do sedaj Evropski svet tega ni postavil kot svojo prvo prioriteto. Ampak upamo pa, da po oktobrskem svetu, ko naj bi se Evropski svet bolj poglobljeno pogovarjal o večletnem finančnem okviru, da pa vendarle bomo prešli v obdobje, ko bo ta politika bolj prepričljiva in bo naredila korake naprej. Vi in mi smo vsi videli to, da se je svet do sedaj ukvarjal z teorijami, z abstrakcijami, eh, brez pravih številk. No, imamo sveda predlog komisije. Ampak potem, pa ni bilo nobenih konkretnih številk v svetu, niti razpona številk. Ne vem, lahko je od eh, visokega do nizkega poprečja. Nobenih konkretnih številk. To se bo, upam, da spremenilo v naslednjih tednih. In predsedstvo sveta bo, upamo, pripravila bolj vsebinsko razpravo tudi za Evropski svet oktobra. In upamo, da um, se ne bodo takrat na svetu ukvarjali z kakšnim drugim vprašanjem, saj ne preveč. In upamo, da bo predsedstvo pripravilo uh, vse določene razpone številk, ocene, tako da se lahko v svetu dejansko osredotočijo na bolj konkretne razprave in številke. Prav tako smo še vedno prepričani, oziroma želimo biti prepričani, da je Evropski svet resen in da bodo resno vzeli svoje zaključke eh, in da želijo tudi do konca tega leta sprejeti MVF. To je Evropski svet dejal v preteklosti in komisija jih bo na to večkrat spomnila v kakšno smer bi lahko šel ta kompromis. Tukaj ne bi tega um, ugibal, um, ampak lahko pa računate na komisijo. Na vsak način bomo odločno zagovarjali naš predlog. Tukaj smo v Evropski uniji 27 um, in res je, um, sedaj bomo gospodarsko šipkejši, potrebujemo pa nove instrumente in pa več sredstev in okrepljene vire za določena področja. Ne bi šel tukaj v podrobnosti, ne bom tega imenoval. In države članice morajo priznati to, da moramo stopiti skupaj, moramo biti enotni, kajti če ne, ne bo šlo, če ne, se ne bomo mogli spopasti s prihajajočimi izzivi. Vsaj ne kot bi se to želeli. No, lepo, da ste mi razumeli, ko sem pregovoril, ko sem obžaloval trenutno stanje pri izvajanju. Kot prvo, želimo si močnejšo kohezijsko politiko tukaj bi lahko dosegali boljši napredek. In to bi se zgodilo, če bi bolje uporabljali sredstva, ki so sedaj na voljo. In kot prvo, seveda gre za državljane, da so um, državljani tisti, ki morajo biti bolj potrebežljivi. To je eno. Potem kot drugo, gre za zaščito kohezijske politike in pa za dobro ime te politike. Nismo ravno um, v idealnem položaju na tem področju. In res moramo razmisliti o tem, kako doseči to, da ne bomo čez sedem let na istem mestu. Um, ehm, Glede, če se bo ta razprava ponavljala vedno znova, potem ne bodo vsi ravno navdušeni tako kohezijsko politiko kot tako. To je strateško vprašanje za dolgoročni razvoj kohezijske politike. In še nekaj o tem. bom zelo neposreden, ne povem, kakšno je moje osebno prepričanje. Če ne bomo spremenili načela N plus 3 in bodimo jasni, ne želimo, da se brutalno vrnemo na N plus 2, ne želimo postopen prehod nazaj na N plus 2. Če ne bomo spremenili pravila N plus 3, potem lahko stvari ponostajmo, smo to predlagali. Eh, lahko um, zagotovimo kontinuiteto sistema in tako dalje in tako dalje, ampak še vedno bo izvržba slaba tudi v naslednjem obdobju, če ne bo te spremembe naprostri. Zato je to zelo, zelo pomembno. To je pomemben del odgovora. Če želite počasno izvajanje, v redu, potem pa ohranimo naprostri in veliko možnosti je, da bo izvajanje še vedno zelo počasno tudi v prihodnosti. Karkoli že drugega spreminjamo glede celotnega sistema. In še nekaj, da zaključim s to točko N plus 3 in tako dalje. No, še nikoli nisem slišal nikogar, ki bi mi jasno razložil, zakaj smo uspeli zaključiti dve programske obdobje pri N plus 2. Vse je bilo v redu, sedaj pa to naj ne bi bilo več mogoče. Uh, 2026 je bilo N plus 2, potem 2, 7 do 13, N plus 2. In še več sredstev je bilo na voljo. In države so imele manj izkušenj s kohezijsko politiko takrat. Takrat smo imeli 12 novih držav, ki so se morali ukvarjati na novo s to politiko in so uspeli um, z več denara, kot pa kaj se da na voljo. Zato res um, mislim, da bi morali pogledati um, torej, um, sami sebe v dušo in uh, pogledati, kakšna resnica pri tem sedaj sploh ne bi šlo na to, zakaj predlagamo nekatere stvari, ki bodo omogočale hitrejše izvajanje v prihodnosti. In zato bi moralo biti vse skupaj bolj enostavno. Mislim, da bi res lahko pospešili ta postopek, ne pa da izgubljamo čas ali pa denar. Um, ehm, gledajte, um, ehm, mi ne želimo tega, da se zmanjšajo sredstva v prihodnosti. Želimo pa učinkovito kohezijsko politiko, smotrno porabo sredstev, tako da bomo dosegli konkretne cilje v korist naših državljanov. Potem ali je svet pripravljen? No. Um, res žal mi je, ko vas slišim, ko pravite, da niste ravno odušeni nad eh, odgovorom predsedstva uh, od danes, torej, ko ste imeli prejšnji sestanek s predsedstvom. Uh, že poleti smo se neformalno pogovarjali s predsedstvom, pa tudi z vami in pa sekretariatom regije. Tako da bi čim prej, septembra, naprimer, lahko sprejeli dogovor o zelo ambiciozni in natrpani časovnici trialogov, formalnih trialogov, neformalnih trialogov in tako dalje. Tako da bi lahko dosegli čim več kompromisov do konca tega leta. To mora biti naš skupni cilj na podlagi bilateralnih stikov, tudi s predsedstvom sveta, res menim, da vendarle tudi oni imajo pred očmi cilj, da dosežejo delen dogovor do konca leta v določeni obliki. Seveda želimo, da bi um, se zauzeli za več kot to, da želijo širši sporozum kot pa to, kar pravijo. Ampak vendarle, še vedno mislimo, da vsi skupaj moramo iti v smeri, da do konca tega leta imamo ključne kompromise za glavne elemente pri programu. Elemente, ki so ključni za to, da države članice lahko razmislijo o svojih programih in pa da te programe lahko predstavijo komisiji. In da se ve, da bo to potem v skladu s trenutnim pravnim okvirom. Glejte, CPR, IRDF, ISF, e vse te uredbe, vse te predpisi, gotovo ne bodo v veljavi, naprimer, um, do sredine naslednjega leta. Tudi do konca 2020 morda še ne bo vse um, v praksi izvedeno. To morda ne bo tragedija. No, pa kakorkoli že, programsko delo mora biti upravljeno čim prej tako da se države lahko dejansko pripravijo in da sprejmo bolj konkretne zaveze pri komisiji, tako da do konca naslednjega leta lahko dejansko sprejmo operativne programe. In potem pa bomo že predvsej na boljšem kot pa pri tem obdobju, kajti ja, slaba izvržba seveda je tudi rezultat, kot ste predajali, tega, da smo spremenili veliko pravil za to obdobje. Spremenili smo sisteme v državah članicah v celoti. Morali so vse postaviti čisto na novo. Prav tako nismo uspeli vnaprej pripraviti programov, kar je pomenilo, da so programe sprejemali konec leta 2014 ali pa celo 2015. In to želimo sedaj preprečiti. Mislim, da še vedno smo v položaju, ko lahko marsikaj izboljšamo. Če seveda bomo dosegli ta omenjeni cilj, namreč, da so programski dejavniki CPR-ja dogovorjeni do konca tega leta. upam, da bomo v naslednjih dneh dorekli to omenjeno časovnico za trialoge, tako da lahko začnemo s temi trialogi do konca tega meseca. Potem, gospa Krel. Poprašali ste o omnibusu in pa učinkih tega. Pravite, želite si ponastavitev. Uh, Zato smo se zauzemali, eh, kolikor se je le dalo. Sedaj lahko ponudim nedaven dokaz izpred par dni. Eh, sedaj je bilo to posredovano v parlamentu pa svetu. Ehm, torej, vednost in če je to morda, ehm, če ti mu želijo govarjati. Ehm, torej, pa všal za tehnično pomoč. v naslednjem obdobju smo predlagali ta ukrep, tako da se lahko vračajo, vračajo sredstva preko dodatnih 4 odstotkov za tehnično pomoč. Kar tako, kot pošal, brez računov. Mi bomo poskušali to spodbuditi pri državah in upam, da bo šlo. No, ampak je pa res, do sedaj ni bilo pravega navdušenja nad uh, tem, da bi prišli na novo um, ehm, ponostavljeno verzijo stroškov. Z eno izjemo, Avstrija je bila tukaj izjema. Uh, Avstrija je tukaj razmišljala zelo dobro in uh, smo zelo dobro sodelovali, tako da bi skupaj vzpostavili schemo za energetsko učinkovitost, ki bo tudi schema, kjer bi povrnili stroške po načelu standardiziranih stroškov. In upam, da bomo tukaj uspešni, eh, tudi po zaslugi omnibusa. Upam, da bomo to dosegli še v tem programskem obdobju. No, ampak eh, to mora biti nek začetek, torej, da sedaj eh, samo zasejmo semena in potem bomo videli, če bodo Eh, sadovi tukaj ob koncu obdobja. Potem pa še nekaj, eh, že pred nekaj časa smo dejali, da bi lahko rezerve za uspešnost presprodili, tako da bi podprli strukturno reformo država v članicah. No, že v preteklosti sem predstavil naše ocene uspešnosti in pa študije. Povedal sem, kako tukaj sodelujemo z državami članicami. Kaj to pomeni bolj konkretno? Da sledimo uredbi o splošnih določbah. Tudi pri uh, kohezijski politiki, torej presporejamo rezerve za uspešnost, tudi na podlagi rezultatov držav članic. Kaj to pomeni? Eh, ne bo več sredstva na voljo za karkoli drugega. No, pravzaprav pa tudi ne vem, kakšno odločitev bo komisija sprejela ali pa ne bo sprejela, zato da bi umaknila ta predlog, ta star predlog. V praksi pravzaprav pomeni, da je ta prejšnji predlog sedaj čisto neuporaben oziroma zastarel potem tematska koncentracija. Ne vem, v Evropskem parlamentu ste se večkrat zauzeli uh, eh, za določeno idejo, tudi v svetu so nekateri to podprli, namreč, da bi obrali regionalni pristop pri tematski koncentraciji. No, mi mislimo, da je to lahko uspešen pristop, ampak um, je pa treba poskrbeti za to, da to ne bo preveč razvodenelo odstotko in pa končnih zneskov za pametnejšo Evropo in pa bolj trajnostno Evropo. Smo pa gotovo odprti do vaše predlagane poti potem še ta dva politična cilja uh, in pa področja, ki smo predlagali, tematske koncentracije. Radi podaril kot prvo naslednje. Uh, eh, Milvana, predsednica komisije je sprejela zaveze za cilje do leta 2030. Torej, eh, ne več 400-stotno znižanje, glede na leto 1990, ampak vsaj 500-stotno znižanje eh, do leta 2030, glede na leto 1990. Torej. Kaj to pomeni? Za kohezijsko politiko to dejansko pomeni, da ne moramo več znižati odstotkov pri tematskih koncentracijah za politični cilj 2, kar smo predlagali. Veliko možnih načinov za to, kako bi lahko znižali naše ambicije. Ehm, en pristop ste predlagali tudi vi. Naprimer to, da bi trajnostni urbani eh, promet eh, bil v političnem cilju 2. To potem seveda zmanjšuje naše ambicije, kajti seveda želimo tudi trajnostni urbani promet, to pomagalo pri podnebnih ukrepih, seveda. Ampak vendarle, upali smo, upamo še vedno, da bomo vendarle sprejeli podnebne ukrepe tudi pri drugih političnih ciljih. Sploh pri teh eh, ciljih prometne politike. Pri tri torej with um, some concern. No, nekaj skrbi tudi še imamo in mislim, da se moramo kolektivno lotiti in kolektivno tudi upoštevati novo politično agendo prihodne komisije. Evropski parlament je že potrdil von der Leinovo za predsednico prihodne komisije. Potem ste me spraševali tudi o Brexitu. Tukaj bi rad razlikoval med eh, takojšnjo prihodnostjo in pa naslednjim večletnim finančnim ukvirjem. Kar se tiče takojšnje prihodnosti, se boste spomnili, da je komisija eh, se pripravila zelo vsega, natančno in kako je najbolje mogla na možni stop Velike Britanije brez kakršnega koli dogovora, torej na trdi brexit. Komisija bo o tem spet govorila jutri na sestanku. Ne bom napovedoval tega, o čemer bi se komisija jutri lahko dogovorila. Vsekakor pa bo komisija pregledala tudi še možne ukrepe, ki bi lahko bili sprejeti zato, da se ublaži učinek brexita. E, teh učinkov ne bomo mogli blažiti povsod, na vseh področjih, ampak e, lahko pa vseeno nekaj naredimo in stvari predvidimo. Počakajmo torej na jutri, moramo pa. Um, tudi spremljati to področje še naprej. Eh, mogoče bo komisija kaj predlagala, mogoče bodo stvari imele učinke tudi na večletni finančni okvir. No, pa naj ponovim še to, kar je komisija v preteklosti že povedala kot del svojih priprav. Namreč, da se bomo po najboljših močeh pripravili na to, da razmislimo tudi o spremembah v operativnih programih, eh, še posebej za države članice, ki bi jih Brexit najbolj prizadel. Mogoče eh, bi kakšni eh, izjemni izdatki takrat bili tudi vredni razmisleka. Potem večletni finančni okvir, naslednji MFF. In tukaj bi rad omenil tudi načrt B, plan B, odgovor gospodu Olbrihtu. Mislim, da si nihče od nas ne želi trdega brexita za naslednji večletni finančni ukvir. Ne želim danes špekulirati o resnih zamudah, do katerih bi lahko prišlo pri doseganju dogovora, dogovora v Evropskem svetu, pa tudi med svetom in parlamentom glede naslednjega večletnega finančnega okvira. Vsi imamo tukaj zelo veliko odgovornost. Verjamemo, da lahko na zelo odločen način, oziroma da moramo zelo odločno svet pozvati, da zauzame svoje stališče do konca tega leta, potem pa nadaljevati s temi prizadevanji, tako da bodo vse institucije čim prej dosegle dogovor. Torej, čim prej v začetku naslednjega leta. To je ključnega pomena in v velikem interesu Evropske unije. Ampak jasno pa je tudi, da se stvari glede Brexita lahko neugodno zasučejo in če bomo priča Združenemu kraljestvu, ki ne bo sprejelo predloga, da še naprej sodeluje v programih Evropske unije in eh, da k evropskemu proračunu tudi še naprej eh, prispeva. Torej, če se Združeno kraljestvo povsem obrne proti Evropi, če nam obrne hrbet in obrne hrbet tudi evropskemu proračunu, bomo kolektivno v zelo zapletenem položaju. Seveda ima Združeno kraljestvo dožnosti, še naprej jih bo imelo, tudi če nam obrne hrbet, ampak v naslednjih mesecih ne bi zelo pomagalo, če bi začeli razpravljati o večletnem finančnem okviru na srečanjih 27-terice. Mi smo bili zelo odločeni, skušali smo zagotoviti to in bomo še, da bo Evropska unija ostala enotna, da bo opremljena za prihodnost in da bo tudi solidarna z različnimi državami članicami. Gospod Bižu. Bom kar povzel to, kar ste rekli. Da, eh, mi od kompleksnosti želimo preiti k bližini in mislimo, da naši predlogi gredo v to smer. Imamo en vidik naših predlogov, ki ga nisem zelo izpostavljal, ampak bom to storil zdaj. To je peti politični cilj. Gre za integrirane ukrepe eh, na teritorijalni in lokalni ravni. In eh, pristop partnerstva je tam še posebej eh, izpostavljen. In to je tudi potreba. No, ne bo je meja, the sky is the limit. Vi ste govorili tudi o neki zunanji študiji, ki ste jo naročili. Um, govorili ste o sodelovanju državljanov, posvetovanjih in tako naprej. E, ta peti cilj e, to tudi omogoča. Mi ne bomo diktirali, dokud mora iti to sodelovanje državljanov pri sprejemanju odločitev. Uh, uh, in pa posameznih projektov, ampak je pa to uh, možnost, ki jo države članice imajo. Predvsem imajo to možnost lokalne skupnosti, mi jim to ponujamo, lahko uh, eh, zauzamejo tak participativen pristop. Naprimer, če razmišljamo o regeneraciji nekega, neke mestne četrti ali kaj podobnega. Mi omogočamo to možnost. In v takih primerjih je ta možnost idealna. Imamo torej to prožnost, da lahko pozovemo tudi prebivalce tiste mestne četrti, da e, sodelujejo pri sprejemanju odločitev in pa projektov. Mi smo predlagali tudi, da se poveča minimalna stopna izdatkov pri tem lokalnem pristopu z petih na šest odstotkov. Vi ste predlagali, da naj bi eh, ta odstotek še povečali, to nas eh, nič ne moti. In mislimo, da je to pristop, ki ga je treba še ukrepiti in ki ga je treba izvajati tudi na terenu. Eh, in to čim bolj ambiciozno. Potem ultraperiferne regije, na splošno naj nekaj povem o tem, ne samo z vidika regionalne politike. Tukaj bi upozoril eh, samo na sporočilo, ki smo ga eh, delili z vami v zvezi s to temo. Mi smo služba komisije, ki je odgovorna za horizontalni pregled in pa. Eh, za ukrepe v korist ultrapernih regij. Nismo tako zelo zadovoljni s pristopom, ki ni zelo celovit. Mi smo želeli, da bi bil bolj celovit in želeli smo ga eh, razširiti tudi v komisiji prek različnih instrumentov, tudi proračunskih mehanizmov. In tukaj računamo še na pomoč drugih institucij, predvsem Evropskega parlamenta, da ohranimo te specifične elemente. Obrecht, you, you, you had, uh, Gospod Olbricht, govorili ste o uh, nizki stopni izvajanja in tudi o N plus 3. Nekaj sem o tem že povedal, ampak strinjal bi se z vami z enim konkretnim argumentom. Dokler to ne škodi eh, moči kohezijske politike v pogajanjih v okviru MFF, je to dobro, sicer pa uh, bo nujno treba najti rešitev za naslednji večletni finančni okvir. Gospod Sokol, vi ste predlagali, da za manj razvite regije N plus 2 eh, eh, sistem ni bil zelo eh, dober. Sam bi izhajal iz preteklih izkušenj. Lahko rečem, da temu sploh ni tako. Tukaj gre za neko ločnico, na katero smo naleteli. V obdobju 2007 do 2013 se je končalo s pristopom N plus 2. Uh, eh, nacionalni prispevki so bili višji in takrat so mm, se priključevali Evropski uniji tudi nove države članice, ki so se morale navaditi na ta sistem, pa na koncu ni bilo bistvenih težav oziroma prerasporejanja. Eh, če govorimo o stopnah sofinanciranja, ne smemo pozabiti eh, na zgodovino teh stopenj sofinanciranja. 85 odstotne stopne sofinanciranja niso obstajale pred gospodarsko krizo leta 2008 oziroma 2009. E, mislim, da smo to krizo premagali, sicer je bilo boleče, ampak eh, nam je uspelo. In zato verjamemo, da je pomembno se vrniti v normalno stanje in doseči boljše ravnovesje med solidarnostjo in odgovornostjo. Zgodovinsko gledano so najvišje stopne sofinanciranja bile 75, ne 85 odstotkov. Potem sinergije z drugimi programi tukaj smo zaznali um, vaše kritično mnenje, tudi kritično mnenje glede možnosti za transferje. Ti so bili enosmerni, samo ven iz kohezijske politike. To smo vzeli na znanje in omenili ste tudi državno pomoč, zato želim danes omeniti predvsem ukrepe, ki smo jih oblikovali zato, da bi naredili učinkovito možnost, da se na hiter in učinkovit način financira eh, tako imenovane projekte za odličnost. Eh, to so inovativni projekti, ki so bili eh, izbrani v predizboru eh, za obzorje 2020. Te projekte lahko Eh, eh, financiramo v okviru kohezijske politike, ne bo več uvir eh, državne pomoči na tem področju. Gospod Rope, potem reforma skupine NACS iz leta 2016. Na to temo smo se ponovno vrnili tik pred poletjem, zato ker imamo zdaj na voljo nove statistike, to so bistveno novejše statistike eh, v primerjavi s tistimi, ki smo jih uporabili za predlog komisije. Eh, imamo statistike tudi glede trga dela, stopne brezposelnosti in tako naprej. Eh, dve leti imamo na voljo in v posebnem dokumentu smo vsega tudi razložili, kaj pomeni upoštevanje teh novih statističnih podatkov. Povdarili smo dejstvo, da so vojnice za kohezijsko politiko vedno bile izračunane na podlagi eh, zadnjih statistik. Tokrat smo dobili eh, zelo nove statistike in situacija se je tudi bistveno spremenila po zaslugi eh, izboljšav v zadnjih letih. Krizo smo premagali eh, in eh, na podlagi vsega tega smo videli močen argument za to, da se uporabijo te zadnje statistike, ne pa neke teoretične situacije, ki ne obstajajo več. Kot del tega pa smo predlagali tudi, da se uporabijo da bi morali upoštevati eh, spremembo NAC, o kateri ste tudi vi eh, govorili. Ta eh, bi prinesla spremembo za Litvo, torej ločitev Vilne od preostale države in regija Mazovjetski bi se tudi razdelila, prav tako bi prišlo do spremembe za Budimpešto. Mi to predlagamo, da ampak bomo videli, bomo videli, kako bodo potekala pogajanja v svetu. No, še bolj konkretno. Pa se lahko navežem na poročila za države. Mi smo poudarili eh, v tem poročilu za Litvo tudi razlike med njenimi regijami. Eh, v okviru evropskega semestra smo to poudarili. Ugotovili smo namreč zelo zaskrbljujoče razlike. Eh, Vilna ima 110 odstotkov evropskega povprečja, določene regije, ki so v skupini nad 3, pa eh, imajo hude težave. Mi bi pričakovali od litvanskih oblasti, da to upoštevajo pri svojih programih. Danes ima Litva samo en operativen program za celo državo in eh, ne razlikuje med eh, Vilno in pa preostalimi deli države. Zato tukaj mora tudi Litva bolje razmisliti. Ne gre samo za statistike, ampak gre tudi za to, kako se izvaja kohezijska politika v Litvi. Gospa Damanto, iščem še vaša vprašanja. Pakt za rast in stabilnost. Da. Najbrž ste prebrali politične smernice gospe von der Leyen in eh, slišali ste tudi to, kar je povedala v svojem nagovoru Evropskega parlamenta. Govorila je v tem, da je treba v polni meri izkoristiti eh, pakt za rast in stabilnost in pa fleksibilnost. Sam ne prihajam iz eh, DG Ekfin. Oni so vodilni v komisiji pri obravnavanju te teme. Ampak jasno pa je, da smo danes v zaskrbljujočem položaju vidimo, da prihaja do gospodarskega upočasnjevanja. Imamo pa tudi zelo hlapno monetarno politiko. Že zdaj. Ali monetarna politika še ima kakšen manevrski prostor za eh, spodbude? Ne vem. ECB, se zdi, da pripravlja dodatne ukrepe, ampak eh, to ne pomeni, da bodo ti ukrepi res še dodatno stimulirali gospodarstvo, bolj kot ga je monetarna politika že. In zato je v tem trenutku res pomembno razmisliti o drugih um, ekonomskih orodjih, o fiskalni politiki, naprimer, in o tem, kako zagotoviti ustrezno mešanico politik da bomo imeli pravo stališče eh, glede fiskalne politike, da bo ta spremljala eh, tudi ehm, spodbude monetarne politike. Službe komisije v tem trenutku začenjajo z razmislekom o tem. Smo pa tudi vzeli na znanje vse specifične predloge, glede tega, da je treba upoštevati nacionalno sofinanciranje kohezijskih programov. Vprašanje pa je širše, gre za pak za rast in stabilnost sam, kot ste rekli. In gre tudi za to, ali ne bi morali še enkrat razmisliti o prožnosti tega instrumenta in to prožnost morda prilagoditi. Potem stopna izvajanja, vi ste rekli, da je mogoče nizka upravna zmogljivost razlog za slabo izvajanje. Da, problemi v določenih delih Evrope obstajajo pri upravni zmogljivosti. V partnerstvu z italijanskimi organi smo začeli specifično krepitev administrativnih in upravnih zmogljivosti v določenih italijanskih regijah. Mislim, da je to dober pristop, eh, pristop, s katerim moramo nadaljevati. Upravne zmogljivosti niso nekaj, kar rešiš v enem letu, veliko prizadevanj je potrebnih za to in treba bo še ustrajati na tej poti. Ampak, če pogledamo tudi v preteklost, italijanske regije v obdobju 2007 do 2013 so uspele eh, zaključiti svoje programe eh, po principu N plus 2. Govorili ste predvsem o italijanskem jugu. Naj z vami delim eno svojo skrb v zvezi s tem. Ta je povezana eh, z načelom dodanosti kohezijska politika mora nadgraditi nacionalna prizadevanja in eh, zagotoviti tisto razliko. Kohezijska politika je lahko učinkovita samo, če ne prihaja istočasno do rezov eh, v eh, nacionalni politiki za določena področja ali pa omejitev naložb trend na italijanskem jugu pa je, da se javne naložbe konstantno znižujejo in so zdaj na najnižji možni ravni, najnižji eh, kadarkoli, torej manj kot ni cela 4 odstotka BDP-ja eh, juga to predstavlja. In to vsekakor ni stopna naložb ki bi bila potrebna in ki se zahteva za to, da uh, jug potisnemo uh, eh, uh, eh, više uh, v, v Srednji Evropi, naprimer. Javne naložbe znašajo okrog 4 odstotke BDP-ja. To je kar desetkrat več kot eh, na italijanskem jugu. In tukaj tudi ne moremo zagotoviti dodanosti, tega učinka dodanosti. To je točka, ki jo bo treba zelo natančno proučiti skupaj z italijanskimi organi, tako da bomo, upajmo, stvari izboljšali v zadnjem delu tega programskega obdobja. Sklad za pravičen prehod nekaj o tem, eh, von der Leinova je to napovedala. Lahko vam povem naslednje, takoj ko so službe komisije to slišale in čeprav še nismo dobili nobenih navodil od von der Leinove, smo že začeli delati na tem področju. Imamo zelo konkretne ideje. in ker gre tukaj za proračun in porabo. Delamo tudi eh, na hipotezi, da bo to vključeno tudi v pogajanje o večletnem finančnem okviru, tako da se bo to eh, potem upoštevalo eh, pri skupnem dogovoru o MFF. Gospa Gize. Das fließt auch da Kar se tiče premoga in regij, v katerih je pre, premog, to je seveda del našega dogovora. In to bo predstavljalo del naših priprav, s katerimi bomo pripravili predlog za sklad za pravično tranzicijo. Euh, euh, Gospod predsednik. Um, spraševali ste me o funkciji DG regijo, ne moram se pritoževati. Do lanskega leta eh, naš direktorat ni imel mesta pri mizi izvoljenih oziroma tistih, ki so imeli eh, svoj glas pri eh, delu na evropskem semestru. To se je spremenilo lansko leto in to je tudi omogočilo oziroma prineslo določeno obogatitev poročil o državah. Naše upanje in tudi naše pričakovanje je, da bomo to mesto ohranili. Upamo, da bo evropski semester še naprej nadaljeval eh, svoje delovanje, neodvisno od programiranja. Upamo, da se bo še naprej zauzemal za zmanjšanje eh, razlik med regijami in pa za več naložb. Evropski semester eh, je bil v senci pakta za rast in stabilnost eh, v času krize in po njej zaradi vseh varčevalnih ukrepov. Ampak zdaj v zadnjem ciklu je naložb spet več in upamo, da bo tako tudi ostalo, da bo evropski semester ohranil svoj pomen. Hvala. Hvala, gospod generalni direktor, za vsa ta eh, natančna pojasnila in odgovore. Hvala za vse odgovore našim poslancem in poslankam. Rad bi vam povedal, da nam bodo odgovori vsega, ki ste nam jih dali, eh, zelo koristili tudi pri pripravi eh, zaslišanja naslednje kandidatke ali kandidata za komisarja za regionalno politiko oziroma kohezijsko politiko. Torej, na podlagi tega našega današnjega pogovora bomo oblikovali naša vprašanja za eh, zaslišanje. Včasih imamo nekaj dvomov v zvezi s tem, kako naj bi postopali ampak vemo pa, česa ne smemo početi, kakšnih napak ne smemo več ponavljati. Treba se nekaj naučiti iz eh, prejšnjih programskih obdobij in upam, da bodo odgovori, ki ste jih zagotovili na naša številna vprašanja, tudi prispevali k temu. Rad bi ponovil še nekaj. Mi smo pripravljeni na pogajanja svet, da se bo vključil v trialog eh, s komisijo in upam, da bomo prišli do rezultata še pred koncem tega leta. Seveda pa bo potrebno tudi to, da bo svet eh, prevzel odgovorno za to, kar je že bilo dogovorjeno v trialogih dobili smo že uh, dogovore med tremi stranmi v pogajanjih in mislim, da nam bo to tudi pomagalo pri doseganju naslednjega dogovora, ki ga še čakamo. Najlepša hvala in upam, da kmalo nasvidenje. Hvala, s tem smo tudi pri koncu današnjega sestanka. Vsem se zahvaljujem za vaše sodelovanje vse od jutra. Imeli smo zelo dinamičen, bogat sestanek 2. oktobra, v sredo pa se bomo naslednjič sestali. To bo torej 2. oktobra ob 9. zjutraj in pa 3. oktobra eh, tudi v dopoldanskih urah. Najlepša hvala. Hvala tudi vsem tolmačem, ki so. Eh, zelo prispevali k dobremu delu našega odbora. Hvala.